Kolegi, buongiorno. Se gentilmente prendete posto. Lepo prosim, če ste tako prijazni, da se posedete. Na ta način bomo lahko začeli našim sestankom. Naši gostje so prisotni. Gospod Tomazo Padoskjopa nas mora zapustiti najkasneje ob 16. ker ima letalo za dolgo potovanje na Japonsko, tako da se ne more zadržati dlje in zato moramo tudi mi spoštovati naš dnevni red. Par sporočil za začetek, ampak res bom zato vzel samo par minut za to, da ne bi kradel časa za naš kasnejši dialog. Kot veste, sem novega posebnega predstavnika preko gospe Eštonove, torej vodjo delegacije v Afganistanu, gospoda Vzakasa. Prosil sem ga, da pride k nam za izmenjavo mnen in enak predlog je bil dan tudi vodi delegacije Evropske unije v Washingtonu del Meiri. Želel sem, da bi se to zgodilo še preden prevzameta svoji funkciji, ravno zato, da bi tudi parlament lahko proučil njune osebne značilnosti, pa tudi poklicne izkušnje. Mi, kot veste, smo izrazili željo in tudi prevzemamo odgovornost za to, da bi sodelovali vsaj v neki posvetovalni vlogi pri tej izbiri. Gospod Uzakas bo z nami 23. marca ob 17. Sestanek 22. popovdan je bil odpovedan ravno zato, da bi mi vsi lahko sodelovali na sestanku odbora za razvoj, kamor je bil povabljen bivši premije gospod Blair. To se nam je zdela zelo zanimiva tematika in glede na to, da smo dobili to vabilo, sem tudi sprostil naš dnevni red, tako da bi lahko sodelovali na tej izmenjavi mnen. 23. marca ob 15. naj vas spomnim, da smo predvideli izmenjavo mnen tudi s podpredsednico, gospod Eštanova. To bo izvrstna priložnost, da se pogovorimo tudi o predlogu o ustanovitvi Evropske službe za zonanje delovanje. V našem imenu, v imenu našega odbora, je poročevalec gospod Brok. Prav tako naj bi upoštevali tudi mnenje odbora za zunanje zadeve, ki se bo sestav dan prej. Poglejmo si kaj se je dogajalo 26. in 27. ter 28. in 4. februarja. Ali kdo nasprotuje zapisniku? Če ima kdo kak ugovor, bomo temu prisluhnili, v nasprotnem primeru pa bomo smatrali, da je zapisnik potrjen. Dobro, če ni ugovorov, nadaljujemo z izmenjavo mnen z gospodom Tomazom Padoskjopo in z gospodom Avignonom glede tega zanimivega dokumenta. Gre za listino za novo evropsko-ameriško partnerstvo. Naj pozdravim tudi poročevalko, gospod Knezot. In se ji zahvalim za opravljeno delo. Morda kratek uvod. Profesor Padua Skjopa je predsednik te organizacije, ki deluje na zelo visoki ravni. Naš predsednik Jerzy Buzek sodeluje, potem kolega Ferhofstad, pa tudi druge osebnosti na zelo visoki ravni, zelo visokega profila, ki imajo veliko izkušen v mednarodni politiki. To so ljudje, ki so delovali na najvišjih vladnih funkcijah matičnih držav in tudi Evropske unije. Ukvarjali so se s tematiko, ki je zelo pomembna. Ukvarjali so se z različnimi zgodbami, s katerimi se ukvarjamo. Lizbonska pogodba pripisuje nove uloge. Naša dejavnost na področju zonanje politike naj bi se spremenila. Pravzaprav se začenja neka politika, zonanja politika Evropske unije. Tudi spremembe administracije v ZDA so pomenile zelo zanimiv scenarij, ki omogoča ponovno oživitev med obema celinama. Menim, da je to zelo ugodno okolje za to, da se zagotovi ustrezne pogoje za nov dialog med nami in združenimi državami Amerike. Na to temo bomo prisluhnili poročilom obeh naših gostov. Kot rečeno, za začetek ne bom povedal nič več, da ne bi vzeli preveč časa veliko bolj zanimivemu dialogu z našima poročevalcema. Gospod Padoaskjopa, z veseljem vam predajam besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. V veliko veselje mi je, da sem lahko gost Evropskega parlamenta in še zlasti tega odbora. Veseli me še zlasti, da sem lahko vaš gost v času vašega predsedovanja. Tako se ponovno srečava midva, ki gojiva prijateljstvo, ki traja že več kot deset let. Sam si bom prizadeval, da bom govoril kar v angleščini in povedal nekaj več o poročilu, ki mislim, da je bilo vsem vam razdeljeno danes. Kot veste, predstavlja Notre Europe raziskovalni center, ki ga je ustanovil Jacques Delors ko se je vrnil v Francijo, potem, ko je bil deset let predsednik komisije. Od leta 2005 sam predsedujem Notre Europe, ki ima svet in tudi nekakšen orientacijski odbor, v katerem najdemo vrsto zelo visokih osebnosti z področja evropske politike in iz različnih držav. Pred letom dni ko je predsednik Obama začel predsedovati ZDA in ko so tudi evropske institucije doživljale veliko prenovo zaradi volitev, zaradi ustanavljanja nove komisije in tudi verjetno zaradi takrat že zelo verjetne ratifikacije Lizbonske pogodbe, smo v naši organizaciji bili mnenja, da je to pravi trenutek za ponoven, poglobljen razmislek o odnosih med Združenimi državami in Evropsko unijo. Ustanovljena je bila skupina, ki predsedujeta Romano Prodi in Gifer Hofstad. V njej so še Jerži Buzek, ki se je ravno pridružil odboru, potem gospoda Vignon, Jacques Delor, Joška Fischer, Pavo Liponen in Nicole Nezoto, ki je poročevalka. Ti so se pridružili vsem že obstoječim članom notra Evrop, zato da bi skupaj razmišljali in poročali o tem, kako je mogoče gledati na odnose med Evropsko unijo in ZDA v času, ki je pred nami. Naša skupina se je zavedala dejstva, da po mnogih desetletjih, ko je svet bil v bistvu bipolaren in ko so odnosi med EU in ZDA temeljili na zavezništvu, potem je sledilo drugo obdobje, skoraj da enega desetletja, ko smo nekako zasledovali sanje o enopolarnem sistemu, še zlasti onstran Atlantika so se ukvarjali s to idejo. In dojemanje po vsem svetu je bilo, da gre za nekakšno hegemonijo nad celotnim svetom. Skupina je bila mnenja, da prehajamo na tretjo fazo, ko se je treba v celoti zavedati dejstva, da mora danes svet biti večpolaren. In zaradi tega je treba to upoštevati tudi pri našem razmišljanju. Zato moramo delati na podlagu partnerstev. Za Evropo in ZDA je to pomembno predvsem dejstvo, da izziv globalizacije prinaša vrsto izzivov tako za ZDA kot tudi za EU. Prinaša pa seveda ta globalizacija tudi vrsto odgovornosti, ki jih nobena izmed teh dveh pomembnih akterjev na globalnem prizorišču, ne ZDA, ne EU, ne moreta razrešiti sami. V mestnem obdobju smo se zavedli tudi dejstva, da je treba na nek način obvladovati to globalizacijo zato, da bi se izognili temu, da bi mednarodni odnosi ne šli ponovno po poti ravnovesja moči. Kajti na dolgi rok je tak scenarij destruktiven poročilo vsebuje analizo teh izzivov na mnogih področjih in vsebuje tudi analizo dejstva, da ne Evropska unija, ne ZDA sami ne zadoščata za premostitev teh izzivov. Poročilo predlaga skupen pristop, ki temeli na sprejemanju dveh temeljnih konceptov. To pa sta večstranskost oziroma multilateralizem in določena stopnja delitve suverenosti, kar predstavlja dve gonilni sili za konstruktivno soočanje z izzivi globalizacije. Mislim, da bom tukaj končal. In Steve Davignon bo povedal nekaj več o poročilu samem, ampak naj ponovim, samo to, da priložnost za razpravo o tem poročilu danes predstavlja velik znak pozornosti, ki jo pripisujete našemu delu. Gospod Davignon, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, da ste nam dali priložnost, da nagovorimo odbor, ki mu predsedujete. Predstavili vam bomo ta dokument. Mislim, da se bomo kar hitro vrnili najprej na izhodišče samo. Po enem letu smo se namreč začeli spraševati, ali je problematika odnosov med Evropo in ZDA, ki je tudi predmet velik ki, oziroma številnih dokumentov in komentarjev, kakorkoli spremenjen. Rekli smo si, da je treba izhajati iz domneve, da ni obstajalo nobenih, da niso obstajali odnosi v zadnjih 60 letih med ZDA in Evropsko unijo. Trenutno se ne nahajamo v obdobju po drugi svetovni vojni, niti se ne nahajamo več v obdobju po sovjetski eri, ampak se nahajamo v času globalizacije, ko je leta postala del našega vsakdana. Lizbonska pogodba nam daje možnosti za dodatno ukrepanje. Evropski uniji ponuja nova orodja. Prav tako je v ZDA nastopil mandat nov predsednik, Ta mandat bo drugačen, kot je bil mandat njegovega predsednika. Zato smo menili, da bi lahko začeli znova, da bi se vprašali, kakšen je pravzaprav interes za takšno sodelovanje, kaj bi se zgodilo, če tega sodelovanja ne bi bilo. Glavni dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je, da se je svet spremenil pojavila se globalizacija, svet je med seboj povezan in soodvisen, veliko novih akterjev se je pojavilo in vsi ti akteri želijo biti del tega sveta v 21. stoletju. Želijo sodelovati tudi pri organizaciji sveta. Zelo hitro smo tudi opravili analizo sprememb, ki so se pojavile. Preučevali smo dve strani. Ameriško stran, torej najmočnejšo silo, največjo silo v zgodovini na svetu. Ali ima ta sila dovolj moči, da doseže cilje, ki si jih je zastavila? Izkušnje iz Iraka, Afganistana, iz Bližnjega vzhoda kažejo na to, da je pravzaprav Amerika nezmožna sama reševati vsa ta svetovna vprašanja. Po drugi strani pa se nam je zdelo pomembno tudi to, da kritično pogledamo na vse to, kar je Evropska unija dosegla. Evropska unija je dosegla precejšen napredek, dosegla velike rezultate. Istočasno pa je res, da so instrumenti, ki jih imamo na voljo v okviru različnih politik, pomankljivi, da na številnih področjih nismo imeli na voljo dovolj instrumentov, da bi izpolnili zastavljene cilje. Ugotovili smo, da obstaja kar nekaj iluzij, ki so še vedno prisotne, vsaj ko govorimo o ambicijah Evropske unije. Prišli smo torej do teh dveh ugotovitev, namreč, da američani vsega ne morejo opraviti sami, da ne morejo vsega rešiti sami in da če evropejci ne bodo pozorni, bodo potisneni na ob stran, da ne bodo sodelovali pri postavljanju arhitekture novega sveta. Zato si moramo zastaviti resno vprašanje, namreč, kako se lotiti teh novih izzivov. Ugotovili smo tri zadeve. Prva, tveganje obstaja povsod. Absolutna napaka je, če mislimo, da je svet stabilen. Kamorkoli se ozremo, obstaja neka težava. Vsi vemo, kakšno je trenutno gospodarsko stanje, tako da je nujno treba sprejeti nova pravila, zagotoviti ustrezno upravljanje. Poleg tega pa smo gotovili tudi, da obstaja nevarnost, da bi metodologija, s katero bi se odzvali na te izzive, pomenila vrnitev v čas, ko smo skušali voditi politiko ravnoteže obeh sil. Zgodovina nas je naučila, da stabilnost ni enak ravnotežju, da je treba rešiti ne samo objektivne probleme in tudi probleme, ki so vezani na metodologijo. Zato se nam je zdelo, da če je odgovor večstranski, potem morata v okviru tega odgovora ZDA in Evropska unija sodelovati, prispevati svoje znanje in izkušnje. In v tem primeru ne moremo dopustiti, da ne bi imeli vpliva na izgradnjo nove arhitekture. Zato smo si tudi zastavili ta vprašanja. Namreč, če želimo večstransko strukturo, potem se moramo vprašati, kaj pri tej strukturi je treba spremeniti. Kaj bi lahko spremenili zato, da bi bile stvari čim bolj optimalne. Najprej je treba rešiti temeljne probleme. Gre za problem demokracije, razvojne probleme, S tema dvema problemoma je povezano tudi vprašanje vrednot, na katerih temelji Evropska unija. Pojavlja se tudi kriza zaradi mednarodne varnosti in pomankanja lete, kar pogledajte si, kaj se dogaja v izraelsko-palestinskem sporu, kaj se dogaja v Aziji. Vsi ti elementi so pomembni pri opredeljevanju politik, tudi tiste, ki jo vodimo do Rusije. Poleg tega se pojavljajo še številni novi izzivi, naprimer podnebni izzivi. In prav ti novi podnebni problemi so jasno izpostavili spoznanje, da star pristop, ki ga je Evropa ubirala, ni več pravilen, čeprav je bil multilateralen. Ta pristop, ki smo ga do sedaj uporabljali, ni dober treba se je naučiti iz vsega tistega, kar se je dogajalo na Zahodu. Kot rečeno, američani sami vsega ne morejo doseči. Tudi mi, evropejci, sami ne moremo ničesar rešiti. Če bi evropejci in američani lahko skupaj reševali ta pomembna vprašanja in prispevali, k doseganju soglasja pri reševanju teh vprašanj, ki pokrivajo tako varnost kot vladanje, se morajo vsi vprašati, ali trenutne okoliščine omogočajo ta privilegiran odnos med američani in evropejci. Ugotovili smo, da je tak odnos možen, če so izpolnjeni trije pogoji. In tu potem prihaja do odstopa od običajnega odnosa med ZDA in Evropsko unijo. Odnosi so se spremenili, kontinuiteta ni več možna. Novi odnosi so možni, vendar jih je treba prilagoditi novim okoliščinam. Zato pa je treba izpolniti, kot rečeno, tri pogoje. Evropa je trenutno vojaško odvisna od ZDA, vendar to ne pomeni, da je Evropa tudi politično odvisna od ZDA. Mi moramo sami vedeti, kaj želimo na področju varnosti. Ta varnostna odvisnost od ZDA ne pomeni nujno tudi politične odvisnosti, kar pomeni, da morajo ZDA sprejeti odgovornost, da mora tudi Evropa prevzeti odgovornost, ki jo morajo američani priznati, predvsem pa se mora Evropa znati soočiti z vsemi izzivi. Sprejemamo tudi to, da se trenutno oblikujejo nove politike v novih okoliščinah. Pri tem ne smemo pozabiti na to, da evropske države same niso zmožne izvajati politike same. Če želimo imeti učinkovito politiko, potem se bomo morali povezati tudi z drugimi. Uspeh naše politike je odvisen tudi od uspeha politik, ki jo vodijo američani. Gospod Obama je rekel, da tudi če bi šel v Madrid na vrh od evropejcev, ne bi slišal nič novega ali pametnega. Ampak ne smemo dopustiti, da pride do takšnih okoliščin. Še en pogoj, zelo pomemben pogoj, ki ga je treba izpolniti. Američani morajo sprejeti to večstransko upravljanje in vodenje. Priznati morajo, da sodelovanje večjih partnerjev ne pomeni nujno, da so se oni udali ali da so popustili, temveč da skupaj vodimo politiko sodelovanja in delitve odgovornosti. To je tisto, o čemer govorimo v tem poročilu. V poročilu omenjamo tudi metodologijo, omenjamo različne predloge, kako obnoviti odnose z ZDA. To bojo res privilegirani odnosi, vendar pod določenimi pogoji. Hvala lepa našim kvalificiranim poročevalcem in začnimo z razpravo. Najprej dajem besedo gospe Sari Lefort, ki je predsednica naše delegacije za odnose z ZDA in ki zastopa gospoda Broka, ki se opravičuje zaradi odsotnosti. Gospod Latford, izvolite. Hvala lepa. Res je, nadomeščam Elmarja Broka, ki vodi delegacijo EU, ZDA, opravičuje se, ker ne more biti tukaj, namreč prej je že imel dogovorjen sestanek s svetom. Ampak želim pozdraviti to zanimivo poročilo. Naj povem, da nisem imela časa, da bi ga prebrala do konca, ampak strinjam se z glavnino tega besedila, zlasti kar zadeva Evropsko unijo. Res je, želimo si partnerstva, ne pa politične odvisnosti od ZDA. Razdeljena Evropa nima besede. Samo, če delamo in govorimo v en glas, lahko predstavljamo neko pomembnejšo silnico na svetovnem prizorišču. Ampak vprašala bi nekaj o čisto zadnjem delu besedila. Tukaj se mi zdi, da najdemo stavek, ki se mi zdi, da me je malo zintrigiral. In sicer piše, Euro-American partnership will remain ineffective if it is treated as nothing more than an excuse or a springboard for a new form of domination by the West, meaning the US. Sprašujem se, ali je to ključ, ki nakazuje določeno paranojo. Izgleda, kot da bi nekdo skušal sugerirati, da obstaja omahovanje glede neke združene, enotne Evrope in partnerstva enakovrednih. Zdi se, kot da bi to lahko nekako vplivalo na hegemonijo ZDA. Zdi se, kot da nekateri omahujejo, ko gre za to, da smo zanesljiva, učinkovita zaveznica. Če ne bomo enotni, tem se bojim, da na ta način pravzaprav ne bomo dosegli tega, da bi se američani na nas lahko zanesli. Moram reči, da me je ta stavek nekoliko presenetil in mi dal misliti, kakšna psihologija se je odvijala za zapisom tega stavka. Bolj združeni, In učinkoviti kot smo, večje je tveganje, da nas bodo ZDA jemale za samo po sebi umevne, ter bodo potem avtomatično uporabili kot odskočno desko za dominacijo na, nad svetom. Ladford, Hvala, gospa Latford. Začenjamo z razpravo. Osem prijavljenih imamo in če želimo držati se časovnice, vas moram prositi, da svoje misli izrazite v minuti in pol. Začel bo kolega Francisco Milan Mon, ki je že bil poročevalec AFETA za čezatlantske odnose. Izvolite, beseda je vaša za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj povem, da sem imel priložnost prisluhniti vašemu poročilu danes do povdan. Ta parlament je pred letom in pol sprejel poročilo, sprejeto marca lani, v katerem je pisalo, da so odnosi z ZDA strateško najpomembnejši odnosi Evropske unije. In, kot pravite, tudi sam menim, da moramo negovati ta odnos. V preteklih dveh letih so se pojavili dva, trije um, elementi, ki vplivajo na ta odnos. Prvič, šlo je za Obamovo administracijo, ki se zdi, da je bolj odprta, bolj pragmatična, bolj zainteresirana za neutralnost. Potem nova Evropska unija po uveljavitvi Lizbonske pogodbe, nova pooblastila, nova institucija. In tretjič, mislim, da se obe strani sedaj zavedate, da smo se znašli v novi situaciji. Izzivi, ki so pred nami, niso samo vojaške narave, zato ne gre samo za vojaška zavezništva. Sodelovati moramo tudi na drugih področjih. Potrebujemo globalna partnerstva med partnerji, kot sta recimo ZDA in EU. Zato je logično, da okrepitev tega odnosa ne temeli samo na politični volji držav članic. Mislim, da 27 članic EU in ZDA vedo, da če bomo govorili v en glas, potem bo Evropska unija imela veliko večjo moč. Če zaključim, za okrepitev tega odnosa bo tudi Lizbonska pogodba zelo koristna. Danes do povdan sem to omenil že visokemu predstavniku in mislim, da sem v poročilu prebral tudi nekaj glede novih institucij in Lizbonske pogodbe. Bojim se, da je glede Evropske unije kar nekakšna kriza oziroma nekakšno negativno gledanje. Na strani 11 se mi zdi, da lahko zaznamo kriza, kriza, kriza. Morda lahko vi to komentirate. Kolega. Hvala lepa, gospa Gomez, minuto in pol. Lepo prosim, držite se tega časa. Hvala lepa za vaše stališče moram reči, da pravzaprav nas zelo spodbujajo k razmišljanju. Dejali ste, da države članice same ne morejo uspeti in tudi medvladna Evropska unija ne bo zadoščala za odgovornosti, ki so pred nami. Potrebujemo zmogljivosti za ukrepanje, pa naj si gre za reševanje Grčije ali kogarkoli drugega. Vprašanje je, kje lahko mi skupaj z ZDA kaj spremenimo, recimo v boju proti črnem luknjam kriminala. V mislih imam davčne oaze. Lahko se samo strinjam z vami, da morajo ZDA sprejeti multilateralni svet, ampak mislim, da mora to narediti tudi EU. Tudi EU mora sprejeti te večstranske instrumente. Namesto, G2 bomo okrepili Združene narode in ravno EU ni naredila nič za to, da bi prišlo do reforme Varnostnega sveta Združenih narodov, kar je nujno, če hočemo učinkovito večstranskost oziroma multilateralizem. In še v zvezi z vašim prvim zaključkom. Politična neodvisnost, ste rekli, ne pomeni oziroma zahteva nujno vojaške neodvisnosti. Ampak Če si pogledam dan današnji svet, mislim, da bi se Evropska unija ne smela sramovati izgradnje svojih vojaških mišic, ne zaradi napačnih razlogov, pač pa zaradi pravih razlogov, tudi v luči uloge, ki jo lahko igra na mednarodnem prizorišču. Hvala lepa, gospa Gomez. Gospa Nejc, minuto in pol. Gospod predsednik, dragi kolegi. Predstavnike Notre Europe bi se rada zahvalila za prispevek, ki so ga dali v našem razmišljanju o tej izredno pomembni tematiki. Gre namreč za oblikovanje odnosov med EU in ZDA. Seveda, znašli smo se v nekem čudnem trenutku smo še vedno v nekakšni tranziciji med različnimi institucijami. Dobili bomo službo za zunanje delovanje, ki pa je še ni, vse skupaj je še predmet raz, razprave. In obenem se moramo zavedati, da se zaradi vsega tega svet ni nehal vrteti. Nihče ne čaka na nas, da bomo razrešili najprej naše probleme, potem pa bomo veličasno vstopili na svetovno prizorišče. Ne glede na to, kakšen je položaj, moramo iz njega poskusiti potegniti čim več. In zdi se mi, da se tega zavedate tudi v svojem poročilu. Mislim, da bi si morali kritično pogledati našo lastno ulogo. Kot prvo, verjamem, da mi, Evropska unija, potrebujemo tisto, če mora jaz pravim, dobra, stara, če hočete, staromodna zunanja politika. Tista, kjer ne samo dajete neke deklaracije o problemih, ampak jih dejansko rešujete. Mi smo včasih zelo dobri, ko gre za retoriko, veliko slabši pa smo, ko gre za reševanje problemov. In to potrebujemo. In to je tudi moja druga in zadnja pripomba, gospod predsednik. Samo en stavek s tem v zvezi. Ko se pripravljamo za večstranska pogajanja, se moramo zavedati, da ni dovolj, da se zedinimo mi sami med seboj, potem pa pridemo na konferenco, naj omenim samo Kebenhavensko podnebno konferenco, in potem mislimo, da nam bodo vsi sledili, ker nam je že tako uspelo, da smo se zedinili mi med seboj. To, kar se je zgodilo v Kebenhavnu, kaže, da smo podcenjevali težave prihodnih generacij um, pogajanj. Hvala lepa za vašo pozornost. E ja, Gospa Lozin, najprej organizacijsko vprašanje. Poročila nimam v pisni obliki. Vidim, da nekateri citirajo to poročilo. Aha, tamle je. Vedno znova je bilo govora o politični neodvisnosti v nasprotju z vojaško neodvisnostjo. Tu bi rada omenila, da politično neodvisnost in vse, kar sodi sem, moramo gledati skupaj z novo NATO-vo strategijo. In sprašujem se, ko gre za načelo konsenza v NATO, kako je mogoča politična neodvisnost, če pa vemo, da gre tukaj dejansko za neko vojaško odvisnost. Še eno vprašanje. Joseph Biden, podpredsednik ZDA, je nedvoumno povedal, da imajo veliko dela, da pa prosijo zaveznike naj ponovno razmislijo o tem, ali bi bili pripravljeni uporabiti vojaško moč, če vse drugo ne uspe ali to pomeni, da bi se morda bila pripravljena ZDA odpovedati delu svoje moči, če bi Evropska unija okrepila svojo vlogo. Ali tu ne grozi neka nevarnost? In še naslednje vprašanje. ZDA se vse čas pritožujejo, da države EU ne vlagajo dovolj v oborožitev kot minimum je govora o dveh odstotkih BDP-ja. Kje vidite oziroma kolikšen je po vašem mnenju velikostni red vlagan v orožje glede na socialne okoliščine v Evropi? Al... Zadnje vprašanje. Potem bo odgovoril predsednik Pado Askiopa, minuto in pol, gospod Putikofer. Hvala lepa američani so končno izvolili predsednika, ki je pacifist, ki ni nostalgičen glede euroatlantskih odnosov, pač pa je zelo pragmatičen. Dvomim, da bi z nostalgično držo karkoli dosegli glede nevarnosti, marginalizacije, ki nam grozi. Ne vem, če bomo na ta način kaj dosegli. Mislim, da v čezatlantskem odnosu obstaja neka dialektika. Čezatlantski odnosi pridobijo na pomenu takrat, ko obe strani praktično ugotovita, da pri svojem angažmaju lahko pomagata ena drugi. In med američani slišimo dvome. To smo že slišali. Američani pravijo, dajete take in drugačne izjave, ne pa naredite pa nič, da bi praktično kaj storili in prispevali. In zato sprašujem na podlagi tega, kar je bilo povedano, česar verjetno nisem prav razumel. Ali nas res mora skrbeti, da, če bomo mi bolje sodelovali, ZDA ponovno zaigra neko unilateralno vlogo? Rekli ste, da Zahod ne sme prevzeti vodilne vloge. Ponovite, prosim, še enkrat, ali naj Zahod res prevzame vodilno vlogo in če, kdo naj to bo? Hvala lepa. Besedo dajem gospodu Padu iz Kjopi, ki mora oditi pred gospodom Davignonom, da lahko odgovori. Eh, Hvala lepa. Bom odgovoril na nekatera vprašanja in nekatere prepombe, gospod Avignon pa se bo kasneje lotil še tistih, ki jih bom sam izpustil. Ena zadeva, ki ste jo omenjali, se nanaša tudi na analizo v poročilu. Analiza kaže, da dejanja, ki temeljijo izključno na ukrepanju držav članic niso več zadostna in učinkovita. S tem se je pravzaprav pojavil paradoks. In sicer, da se spodkopava moč posameznih držav, ko gre za reševanje ključnih problemov. Istočasno pa je prišlo tudi do nekega ukopa posameznih občuti in predvsem se je izpostavila želja po ohranitvi suverenosti. Mislim, da to velja za vse države na svetu. Tudi izkušnje v zadnjem desetletju kažejo na to, da najmočnejše in najbogatejše države tako ravnajo, tudi ZDA. Tako da je ta analiza eden od ključnih elementov na katerem temeljito poročilo. Omenjali ste tudi druge zadeve. Gospa Gomeš je govorila o neprimernosti in nesposobnosti Evropske unije. Namreč Evropska unija bi morala storiti več za to, da bi spodbujala reforme v Varnostnem svetu Združenih narodov. Poleg tega bi se morali bolj odločno lotiti tudi vprašanja lastne obrambe. Mislim, da sta ti dve pripombi skladni s tem, kar piše v poročilu. Če želimo, da bi vsi sledili novemu pristopu, bi Evropa morala popraviti številne pomankljivosti v svojih politikah. Prav tako pa morajo ZDA na novo oblikovati svoj san o samozadostnosti in samopomembnosti. Tu gre za zrcalni podobi pravzaprav, zrcalni podobi, ki kažeta na pomankljivosti politik, ki smo jih vodili v zadnjih desetletjih. Te pomankljivosti je treba popraviti, tako da se strinjam s pripombo, ki je bila podana. Toliko zaenkrat z moje strani. Hvala lepa, profesor Padoskjo, pa. Doskjo, pa. Sedaj bom dal besedo še ostalim, ki so prosili za besedo. Na koncu bo na te pripombe odgovoril gospod Avignon. Besedo vam bom dal za eno minuto. Najprej gospod Kelam. Hvala, gospod predsednik. Rad bi se vam zahvalil in tudi izrazil občudovanje nad tem, da ste na zelo praktičen način način naslovili številne težave in izzive, s katerimi se soočate. Vaše poročilo je kratko, kar je pravzaprav prednost tega poročila. V tem poročilu ste pokazali, kako bi lahko svoje pomankljivosti preoblikovali v prednosti, da bi morali oblikovati skupne politike na področjih, kjer jih še nimamo. Omenjali ste tudi supranacionalno dimenzijo. Ta je bila ključnega pomena pri združevanju Evrope in vi menite, da bi morali ta isti pristop obrati tudi pri globalizaciji. Kar zadeva same odnose med ZDA in Evropsko unijo. Nekateri pravijo, da so ti odnosi podobni dolgoletni zakonski zvezi, ko se morda zakonca ne razumeta več dovolj dobro, vendar se zaradi tega ne bosta ločila. Ali se strinjate s tem, kar je rekel gospod Stubbs, da bi morali razglasiti nov akt solidarnosti, izraziti novo solidarnost ZDA, da bi morali čim hitreje oblikovati čezatlantski trg, kar je predlagal tudi parlament. Hvala lepa, kolega Kelam. Kolega Taler, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala vam za poročilo, spoštovani predstavniki. Mislim, da prihaja v pravem času. Združene države so velika država, vendar Evropska unija je merjeno po bruto družbenem produktu tretjino večja država. Ni še država, vendar gremo v tej smeri. Zanima me vaše mnenje ali je bližnji vzhod tista, tisti svetovni problem, kjer po vašem mnenju bi lahko Amerika in Evropa naredila skupaj več, kot sta storila. Zdi se mi, da je to ključni generator nestabilnosti v svetu in antizahodnih sentimentov. Vidimo, da se v Ameriki malo spreminja razpoloženje glede sedanje izraelske politike in eh, me zanima, kje vi vidite večje možnosti, da bi skupaj dosegli dolgotrajen in pravičen mir na tem področju. Morda z uporabo sil NATO, kjer smo skupaj z američani. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Taler. Še gospod Van Balen za eno minuto. Hvala, gospod predsednik. Če si pogledate evropsko zunanjo politiko, potem boste ugotovili, da imamo dve državi iz Evropske unije, ki sta stalni članici Varnostnega sveta Združenih narodov. Ti dve državi imata svoj položaj in se mu ne boste odrekli. Zato si moramo pogledati, kako francozi, britanci in Evropa kot celota delujejo skupaj. Drugič, govorili ste o sodelovanju in vključevanju. Evropska unija ne bo nikoli imela enakega odnosa z EDA, če ne bo zagotovila ne samo mehke sile, temveč tudi vojakov, tudi v Afganistanu. Kakšno je vaše mnenje? Hvala. Hvala lepa. Gospod Davignon, imate besedo. Mislim, da moramo zaključiti s to razpravo do 15.04. Hvala, gospod predsednik. Bom bil zelo kratek. Najprej v zvezi s temi odskočnimi deskami in skakanjem naprej. Kaj smo mislili s tem, ko smo omenjali springboard v poročilu? Gre za neke vrste karikaturo odnosa ZDA, kako bodo nas dojemali. Ne gre toliko za to, kaj skušamo doseči. Na nas bodo gledali kot na nekoga, ki skuša nekako prikriti ta dominanten položaj. Da naj bi bil to evropski cilj. Celotno poročilo temelji na tem in se nanaša tudi na druga vprašanja, ki so povezana s tem vprašanjem. Večstranski svet zahteva sodelovanje vseh strani. Pomeni tudi, da bodo druge strani prisluhnile prispevkom ostalih akterjev. Ne vzpostavljamo nove diktature. Ampak želimo vzpostaviti takšne okoliščine, kjer bodo tudi druge strani prevzele določene obveznosti in zaveze. Omenili ste Kovenhaven. Konferenca v Kovenhavnu je bila pravzaprav rezultat zavez in dela Evropske unije. Brez tega je spoh ne bi uspeli organizirati. Na konferenco smo se podali z željo, da bi rezultat na tej konferenci bil kolektiven sporazum, skupna zaveza in skupna ocena tega, kako se bodo potem te skupne zaveze tudi izpolnjevale. Naj bom popolnoma jasen, v Kovenhavnu je večina ostalih držav nasprotovala to vrstnemu pristopu. Želeli so drugačen pristop, ki bi temeljil na pogajanjih o interesih, ki so jih imeli. Niso sprejeli dejstva, da je večstranski forum najbolj primeren forum. Verjetno bi druge res lahko prepričali, da uberejo to večstransko metodologijo, vendar bi pri tem uspeli samo, če bi vsi prispevali k oblikovanju pravil, te multilateralne filozofije, ne pa da smo jim skušali usiliti tisto, o čemer smo mi govorili več let. Zato je treba tak način delovanja spremeniti in paziti, da ne bomo te napake ponovili. V poročilu piše, da danes nihče ni v položaju, ko bi lahko diktiral preostalemu svetu, kako delovati. Po drugi strani pa je res, da če ne bomo imeli pravil, ne bomo uspeli rešiti temeljnih problemov. Zato moramo najti ustrežno, ustrezno platformo, ustrezno metodologijo, ki nam bo omogočila, da uspešno delujemo. Zato v tem kontekstu Evropa ne sme biti marginalizirana. Evropa mora odigrati polno vlogo. Če se bomo američani in evropejci dogovorili glede številnih ciljev in na tak način tudi dali svoj prispevek, ne pa samo posredovali sklepe na različnih konferencah, potem se mi zdi, da bi bil to pravila način in koristen način delovanja. Ne smemo biti sramežljivi v teh odnosih z EDA, vendar je res, da se moramo dogovoriti glede tega, kaj naj bi ti odnosi prinesli, kakšni naj bodo. Ne pa, da naj bi razmišljali samo o preteklosti in o tem, kaj se je dogajalo v preteklosti. Če se navežem na to, kar je bilo rečeno v zvezi z Bližnjim vzhodom. Ali naj obi strani storita več na Bližnjem vzhodu? Definitivno da. Danes obstaja neka porazdelitev dela, kjer Evropska unija veliko prispeva, ko gre za finančno pomoč, ko gre za splošno pomoč palestincem, to je sicer vse lepo in prav. ZDA e pa prevzamejo na se odgovornost, da bodo prepričali Izraelce, da morajo skleniti sporazum. Vendar gre tu za dve ločeni vaji, za ločeno delovanje. Nihče ne izkorišča teh vzvodov, ki jih ima druga stran. Strinjam se s pripombo, da bi posledice stalne slepe ulice na Bližnjem vzhodu privedle do velike nepriljubljenosti vsega tistega, kar prihaja z Zahoda. Vsi veste, da je dojemanje veliko bolj pomembno kot sama stvarnost, tako da je res, da izgubljamo vpliv. Načeloma izgubljamo vpliv, prepuščamo ga drugim državam, ki jih prav tako prizadeva dejstvo, da ni vzpostavljenega miru, Prav zaradi te porazdelitve dela je situacija takšna. Gospa Nejc, v poročilu so odnosi precej dobro opredeljeni. Naša retorika sicer dobra, vendar to ni dovolj. Z besedami ne moremo prepričati. Prepričati je treba z dejanji, s cilji, z doseganjem rezultatov. Sedaj imamo na voljo instrumente, ki nam jih ponuja Lizbonska pogodba. In nimamo nobenega izgovora več, ne moremo več reči, da si nekaj želimo storiti, pa nimamo več ustreznih orodij. Prišel je trenutek resnice, na voljo imamo orodje in instrumente, kaj bomo z njimi storili. Ti instrumenti bodo samo toliko dobri, kolikor bodo pripomogli k doseganju ciljev, za katere so bili oblikovani v tem trenutku se moramo odločiti, kaj želimo storiti in česa ne. Zato je neizogibno, da bomo učinkoviti samo, če bomo delili. Ni možno opredeliti enega samega stališča, ki bi bilo vsota stališč 27 držav. To ne bo stališče, temveč nek inventar, ki ne bo privedel do rezultatov začeti moramo sprejemati dejstvo, da na diplomatskem in političnem področju uporabljamo določeno metodologijo za doseganje rezultatov na evropski ravni. In to lahko uporabljamo samo na tej ravni. Sprejeti je treba dejstvo, da bo suverenost treba deliti, individualni ukrepi ne zadoščajo več vprašanje ni toliko povezano s tem, da bi se mi bali enostranskih ukrepov ali da bi bili premalo učinkoviti. Na tem področju vlada precejšnja dvoumnost, kaj si pravzaprav želimo doseči, zakaj si prizadevamo. Sam si ne bojim G2, mislim, da Kitajska in ZDA nista blizu trajnemu partnerstvu. Vendar bi evropejci morali povedati, kaj si želijo, česa si ne želijo in končno bi morali biti pripravljeni dati več zavez. Potem pa še končno vprašanje varnosti, izdatkov za zagotavljanje varnosti in tako naprej. Kaj skušamo povedati v poročilu? Bom skušal vse skupaj na hitro povzeti, zagotovo boste poročilo prebrali. ker smo odvisni od ZDA, ko gre za varnost, to še ne pomeni, da moramo biti politično odvisni od ZDA. Vprašanje je, ali bomo sprejeli vojaško odvisnost od ZDA. Mi pravimo ne. Vendar pri tovrstnih poročilih moraš izhajati iz tega, kje se trenutno nahajaš, zapisati, aha, trenutno smo na tem mestu, želimo pa iti na določen cilj. In dokler ne dosežemo tega cilja, je težko doseči karkoli. Gre torej za težko nalogo vzpostavljanja ravnotežja. Politično ne smemo biti odvisni, prav tako pa ni dobro, da smo varnostno odvisni. Res je, da je v zadnjem času bil dosežen napredek. Pred petimi leti bi se, če bi se pogovarjali na to temo, bili številni skeptični do tega, da bi Nemčija pošiljala svoje sile na to območje. Težko bi verjeli, da se bo tudi NATO boril v Afganistanu. No, glede Balkana se lahko pogovarjamo, ampak napredek je bil dosežen. Ne dovolj napredka, vendar ravno toliko, da v tem poročilu ne omenjamo različnih iluzij. V tem poročilu govorimo samo o tem, kar je možno doseči, če se bomo za to odločili. Tu ne govorimo o tem, kaj je treba storiti v posameznem primeru. Tu govorimo o tem, zakaj je treba nekaj storiti, sploh če želimo odigrati pomembno vlogo na tem svetu. Partnerstvo ZDA obstaja, vendar je vse odvisno od tega, kako bomo oblikovali to partnerstvo. To smo tudi skušali unesti v poročilo. Mislim, da sem sedaj odgovoril na vsa vprašanja, kolikor sem le mogel. Naj pa še enkrat ponovim, da sem res vesel, da sem imel priložnost predstaviti to kratko besedilo. Hvala lepa, to je bilo zelo zanimivo srečanje. Mislim, da so tudi kolegi s svojimi pripombami povedali več, kot bi sam lahko povedal. V poročilu ste, če povzamem, rekli, da bi morala Evropa postati nek ustrezen akter v tudi vojaškem partnerstvu ZDA, da ne bi smeli biti več toliko odvisni od NATO, da bi morala Evropa razviti nacionalno suverenost, da bi morali skupaj zauzeti stališče, da to stališče ne bi smelo biti samo nek povzetek stališč 27. Ne moremo več govoriti o Zahodu in preostalem svetu. Prizadevati se je treba za to, da bi mednarodni odnosi postali večstranski. Hvala lepa še enkrat za vašo prisotnost. Mi pa nadaljujemo z delom. Prehajamo na glasovanje. In sicer predlog parlamenta in sveta o makrofinančni pomoči Ukrajini. Predlagam, da kar pripravite glasovalne kartice, da jih unesete v napravo. Vsak hip bomo namreč začeli z glasovanjem. Je kdo pozabil na kartico? Nekaj sekund imate na voljo, zato da vam prineso kartico. Vem, da je to precej zapleteno. Dobro. Začnimo z uvodno izjavo. Ena, predlog spremembe ena, poročevalca, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe devet, kdo je za, proti, zavrnjen glasujemo o predlogu spremembe. Dve, kdo je za? Proti? Sprejet. Prehajamo. Želite preveriti? Dobro. Še enkrat glasujemo elektronsko o predlogu spremembe 2. Glasujemo. Predlog spremembe številka 2. Bomo počakali še nekaj sekund. Ja, različne kreditne kartice imate na voljo, vendar te niso prave, rabite elektronsko glasovalno kartico. Konec glasovanja, 60 dodanih glasov, 38 za, 16 proti, 6 vzdržanih, sprejeto. Predlog oziroma deseti predlog je brezpredmeten, tretji predlog, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Predlog štiri, kdo je za, proti vzdržani, sprejet predlog številka 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet predlog 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet predlog 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet predlog 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet predlog 11, kdo je za, proti, proti, vzdržani sprejet. Sedaj pa glasujemo elektronsko. Končno glasovanje. Glasujemo. 61 oddanih glasov, konec glasovanja. 57 glasov za, 4 vzdržani glasovi in noben glas proti čestitke torej poročevalcu. S tem smo zaključili z glasovanjem. Kolegi, torniamo ai nostri lavori. Kolegice in kolegi, nadaljujemo z delom na dnevnem redu. Imamo sedaj drugo razpravo. Prosim vas, da se umirite. Drugič razpravljamo o osnutku poročila kolega Salafranke, ki je danes z nami. Gre pa za strategijo Evropsko unije za odnose z Latinsko Ameriko. Prva izmenjava mnenja je potekala 4. februarja letos. Glasovali bomo jutri. Tako, da, brez nadaljnega, ker vem, da ima kolega Salafranka še en pomemben sestanek, takoj dajem besedo njemu, potem pa še ostalim kolegom, ki bi želeli zastaviti vprašanje ali postaviti kakšen komentar. Hvala lepa, gospod predsednik. hvala lepa. Moram reči, da sem zelo podrobno prebral več kot 150 predlogov sprememb, ki ste jih uložili k mojemu poročilu. Seveda sem skušal ugotoviti, kateri predlogi sprememb so skladni z poročilom To poročilo, kot sem že večkrat povedal, ni nastalo iz ničesar. Na vdih sem našel v drugih resolucijah Evropskega parlamenta, ki so že bile potrjene na isto temo. To so poročila ali resolucije, ki smo jih pripravljali pred različnimi vrhovi in srečanji. Prebral sem vse predloge sprememb, sprejel vse predloge sprememb skupine socialistov poročevalec v senci, gospod Mendes de Valle, je skušal opraviti določene redakcijske spremembe, s katerimi bi ohranili vsebino predlogov sprememb liberalcev. Skušal sem ohraniti vse tiste predloge sprememb, ki so se mi zdeli smiselni, vse tiste, ki so uh, izpostavljali logične teme in ki so se upadali s splošnim duhom tega poročila. Rad bi se dotaknil določenih predlogov sprememb, ki so bili vloženi zaradi tega, ker naj bi bilo poročilo pomankljivo pri določenih področjih, naprimer strateški odnosi, potem humanitarna vprašanja. To so teme, ki smo jih nekoliko razširili v tem poročilu. Tudi sam sem predstavil nekaj predlogov sprememb. Zato bi se rad, zato da bi bil kratek, osredotočil na tri temeljne zadeve. kar zadeva sporazume, predvsem večstranske sporazume z nekaterimi državami, s Kolumbijo, s Perujem. Tehnična pogajanja so tu že bila zaključena. Poročevalci v senci, predvsem s, s poročevalcem v senci iz eh, skupine liberalcev in zelenih, o tem govoril. Rekli so, da se morajo še dogovoriti, ampak dogovoril sem se, da bomo še naprej omenjali tisto, kar je bilo omenjeno že v poročilu Albertini, ko gre za iberoameriške države. V nekaterih predlogih sprememb so bile te teme bolj podrobno razdeljene, potem pa je tu še ena tema, ki se omenja v posameznih predlogih sprememb. Gre pa za Euro Lat Fundacijo, Nekateri želijo, da bi se bolj osredotočili na javna dela te fundacije, da bi se izognili razkolu v našem odboru, pa sem predlagal nekatere kompromisne predloge, v katerem ne bi omenjali samega karakterja te fundacije, ampak samo ustanovitev te skupščine Eurolat. Zagotovo bodo kolegice in kolegi v odboru razumeli, da če poročevalec pozitivno gleda na sporočilo komisije, potem bodo druge politične skupine zagotovo nasprotovale temu in v tem primeru je težko doseči soglasje. Sam sem pripravljen storiti vse za to, da bi se pogovoril s temi kolegi, ki imajo nasprotno mnenje, sploh pred glasovanjem. V odboru bom skušal zagotoviti čim širše možje, možno soglasje. Mislim, da je soglasje že precej široko, ampak vseeno je možno storiti več. Kolegica Lunaček iz skupine zelenih je rekla, da še ni imela dovolj časa za to, da bi ocenila predloge sprememb. Moram pa povedati, da sem pripravljen razjasniti določene dvome še pred glasovanjem samim, sploh ko gre za strateško partnerstvo EU-Latinska Amerika. Hvala. Grazie, kolega. Hvala lepa, kolega Salafranka, tudi za to predstavitev. Hvala lepa, da ste pripravljeni sodelovati z drugimi. Začenjamo pa s kolegom Menendez de Vajem, ki je prvi prosil za besedo. Hvala. Yo naturalmente ya felicité en su momento al, al ponente. Tenemos larga. Hvala lepa. Čestitam poročevalcu. Oba imava veliko izkušenj z takšnim delom. Nič več ne bom povedal o mojih predlogih sprememb kot takšnih. Mislim, da to ni potrebno. Uh, Želel pa bi izkoristiti priložnost za to, da vsem prisotnim povem, da je to poročilo plot prizadevan tega odbora in Evropskega parlamenta in sicer so to prizadevanja za to, da bi bi regionalna strateško partnerstvo za Latinsko Ameriko bilo prepoznano tudi strani javnosti in pa nacionalnih vlad. Zato si prizadevamo že dolgo časa in pomembno je, da s tem nadaljujemo. Javno mnenje Evrope in pa evropske vlade še ne poznajo razsežnosti odnosov z Latinsko Ameriko. In prav tako ne poznajo razsežnosti problemov v tej regiji. Evropska unija bo lahko prispevala k tem, da bomo tamkajšnje pomankljivosti lahko ukinili z finančno pomočjo in to bo šlo tudi Evropski uniji v korist. V javnem mnenju in pa v državi obstaja potreba po večji osveščenosti glede problemov Latinske Amerike iz kulturnih razlogov, zgodovinskih razlogov zaradi skupnih vrednot. Ni nobene regije, ki bi bila bolj primerna za naše za sodelovanje z njimi, kot pa Latinska Amerika. Kolegica Tanako. Hvala lepa, predsednik. Čestitam eh, poročevalcu ki je strokovnjak in se je poglobljeno ukvarjal z našimi odnosi z Latinsko Ameriko. Pročilo je zelo dobro, zato ne bom predolga. Naj samo povem, da nisem uložila predlogov sprememb. Vseeno pa mislim, da je zelo pomembno vprašanje kulturnih odnosov, ko govorimo o Latinski Ameriki in menim, da temu v poročilu ni bilo namenjenega dovolj prostora. Komisija je bila tudi aktivna na tem področju, ampak mislim, da bi tudi naš poročevalec moral nekaj več zapisati v poročilo o tem. Lahko je to tudi v obliki predlogov sprememb. Če, si, če se ozremo nazaj v 80-ih letih, ko sem bila tudi sama v parlamentu, so v Latinske Ameriki še vedno ponekod obstajali diktatorji, diktatorski režimi. In, uh, Te države so se prizadevale, da bi spremenile politični režim ter da bi postale demokracije. Danes naši odnosi z Latinsko Ameriko posegajo na najrazličnejša področja in kako je zadnji govornik povedal, noben del sveta nam ni bliže v smislu kulture, civilizacije in vrednot kot Latinska Amerika. Veliko imamo skupnega in moramo se posvetiti tem skupnim vrednotam, ki jih ima. Legala parola, kolega Tan. Hvala lepa, kolega Tanok. Hvala, predsedujoči, se upravičujem. Naj najprej čestitam gospodu Salafranki za obsežno poročilo, ki ga pravkar berem, oziroma sedaj berem kompromisne predloge sprememb, gre za dolg seznam predlogov sprememb. V tej hiši in pa v Evropski uniji pogosto pozabljamo eh, strateško partnerstvo, ki je potrebno za Evropsko unijo in pa Latinsko Ameriko, zlasti v luči nedavnih širitev in pa težavnih odnosih z Rusijo, Kitajsko, eh, Centralno Azijo in tako naprej. Ne smemo pozabljati na Latinsko Ameriko, na katero smo se bolj osredotočali v preteklih desetletjih. To je strateško izredno pomemben del sveta in ne smemo se osredotočati samo na dve državi, kako naprimer na Brazilijo in pa uh, Mehiko. Uh, močni akteri so tudi Kolumbija, Čile in pa Argentina. Tudi tam moramo tesno zasledovati. Uh, politične premike. Pomembno je, da spodbujamo boljše trgovinske in politične odnose med obema kontinentoma. Ne smemo dovoliti, da bi popustili pritiskom v tej hiši, da bi ostavili prosto trgovinske sporazume, kako se trenutno sklepa z eh, Kolumbijo. Ehm, to se skuša opravičevati z eh, primeri kršitev človekovih pravic, za katerih pa nimamo nobenih dokazov. Strinjam se s tem, da imamo s temi državami skupno kulturo, imamo skupne vrednote in zato si moramo prizadevati za to, da ohranimo krhke tradicije parlamentarne demokracije v primerjavi z prejšnjimi diktatorskimi režimi v teh državah. Tukaj imam v misli predvsem Šaveza v Venezueli, ki sodeluje z Kastrovim režimom v, na Kubi. da bi to predstavljalo kot neko alternativno podobo vlade za razliko od zahodne pluralistične demokracije in ki želi uveljaviti totalitaren sistem, nekakšen sovjetski sistem v svoji državi. Temu bi moja politična skupina izredno nasprotovala. Um, prav tako nimam nič proti predlogi sprememb, ki govorijo o imigraciji o priseljevanju. To je zadeva, s katero se moramo ukvarjati na multilateralen način na ravni Evropske unije. Odprta politika priseljevanja, ki bi jo spodbujala Evropska unija, ki bi obremenila države članice, ne bo trajnostna. To bi povzročala samo več. Uh, nasprotovanja Evropski uniji, to bi, šl, to bi bila voda na mlin eh, desničarskim opcijam in uh, mislim, da to ni potrebno. Weber, anche lui relatore ombra. Kolega Weber, ki je poročevalec v Senci, oziroma kolegica Weber. Hvala predsedajoči, naj najprej čestitam poročevalcu. Poročilo je dobro in obsežno. In eh, zato, da bi razumeli celotno razsežnost poročila, moramo poštiti, da obstaja več kot 120 predlogov sprememb, ki, ki jih je bilo predloženih. In ni bilo, tež, eh, ni bilo enostavno delati z takšnim številom predlogov sprememb. Govorimo o Evropski strategiji, strategiji za odnose z Latinsko Ameriko. In uh, veliko predlogov sprememb je bilo preveč podrobnih, zato jih ne bi smeli eh, vključiti v to vrstno strategijo. Istočasno pa bi želela povedati, da v skladu z vrednotami politične skupine eh, se borimo za enakopravnost, za človekove pravice. Sama sem želela povedati tudi to, da zelo podpiramo filozofijo Evropske unije da bi vzpostavili pristop regionalnih pogajanj, prav tako ne želimo izolirati nobene izmed držav, zato ker se je nekaj zgodilo v neki regiji te države in ker se vse države ne strinjajo s tem, da bi imeli skupna pogajanja z Evropsko unijo. Mislim, da je pomembno, da si Evropska da se Evropska unija približa Latinski Ameriki, eh, kar se tiče občutljive teme priseljevanja, pa imamo na eni strani trditve osredne, eh, osrednjega in pa vzhodnega kontinenta, ki, ki želi posebno politiko priseljevanja za ljudi iz Latinske Amerike. Po drugi strani pa imamo nekaj, o čemer je govoril eh, gospod Tenek ne ravno politiko zaprtih vrat, ampak nekaj, kar je temu zelo blizu. E, mislim, da ta politika ni ne eno, ne drugo moramo se osredotočiti na, boljšo, na boljše izobraževanje v Latinski Ameriki, boljše zaposlovanje, više življenski standard eh, v Latinski Ameriki in na to tudi ne bomo imeli, tudi, eh, ne bomo imeli toliko priseljencev v Evropski uniji. Naj še enkrat podarim, da je bilo sodelovanje tako z poročevalcem kot pa z skupino socialistov dobro. Hvala lepa, sedaj pa gospa Lunaček, poročevalka v senci iz skupine zelenih. Hvala lepa. Želela bi začeti z postopkovnim vprašanjem, ki ima opraviti z predlogi sprememb. Na to pa bom govorila o vsebini. Že nekaj let sem eh, poslanka v parlamentu, prej sem bila deset let poslanka v avstrijskem parlamentu in sem eh, sodelovala pri mnogih poročilih. Tokrat sem upala, da bo poročevalec gospod Salafranka se ne oziral samo na dve veliki skupini, Eh, na socialiste in pa na Evropsko ljudsko stranko, ampak da se bo obrnil tudi na zelene. Ampak to se ni zgodilo in to zato tukaj javno obžalujem. Včeraj sem, vas, sem ga vprašala, kaj se dogaja z nekaterimi kompromisnimi predlogi sprememb. in dobila sem eh, predloge sprememb eh, gospoda Menendesa, preden sem dobila predloge sprememb poročevalca samega. Tak postopek mi ni všeč, ljubše bi mi bilo, če bi imela vnaprej stike z poročevalcem, zato da bi lahko v pogajanjih eh, dosegla boljše kompromise, ne pa da se v zadnjem dnevu sklepa nekakšne dogovore in kompromise. To obravnavam eh, oziroma to obžalujem. Po mnenju skupine zelenih so odnosi med EU in pa Latinske Amerike ter Karibi eh, zelo pomembni. Imam že dolge politične izkušnje sodelovanja za civilno družbo v Latinski Ameriki. Ta tema mi je zelo pri srcu. Želim si, da bi Evropski parlament predstavil takšno poročilo, ki bi predstavljalo večino parlamenta oziroma kar največji del parlamenta, ne pa samo dve glavni politični skupini. Vem, da ti dve tvorita večino, ampak eh, resnično bi si želela, da bi v prihodnih pogajanjih vključili vse politične stranke. Toliko uvodoma, sedaj pa k podrobnostim. Cenim dejstvo, da je gospod Salafranka vključil nekatere izmed tem, ki so blizu tudi moje politični skupini. Naprimer, omembo Evropske listine o temeljnih pravicah in pa vprašanje boja proti nasilju nad ženskami. Prav tako pročilo govori o nekaznovanosti, ki se pojavlja v številnih državah Latinske Amerike, prav tako so omenjene podnebne spremembe. In to vse je omenjeno bolj kot pa v izvornem poročilu. E, to torej cenim, bi si pa želela še več kompromisov z njim. Nisem imela časa, da bi si ogledala vse kompromise, ki sem jih pravkaj dobila, ampak e, določene stvari pogrešam in upam, da bomo te pomakljivosti odpravili. Naprimer, neka specifična točka, kjer si želimo govoriti o obnovljivih virih energije želimo tudi kritizirati veliko uh, hidroelektrarn, ki se gradijo v Latinski Ameriki, naprimer v Braziliji. Tam obstajajo projekti, ki eh, so nastali že v prejšnjih desetletjih in zato so nevarni za okolje, pa tudi za tamkajšnje lokalno prebivalstvo. Dolgi postopki bi bili potrebni za to, da bi ugotovili, ali so ti projekti vredni za izvajanje ali ne. Eh, potrebovali bi vire energije, ki bi manj onesneževali okolje. Eh, to morda nekdo, morda nekdo misli, da so to samo podrobnosti, ampak eh, moramo razmisliti o tem, ali želimo podpirati jedrsko energijo kot čisti vir energije. To vedno znova tisti, ki so pristaši jedrske energije, zagovarjajo. Ampak kot zelena eh, to zavračam. Morda jedrska energija ne onesnažuje toliko okolja, ampak vseeno je to nevaren vir energije. In še nekaj je za mojo politično skupino pomembno in tukaj imamo vprašanje za gospoda Salafranko. V razgovoru mi je povedal, da bi se zauzel za to, da vključimo omembo situacije v Mehiki in drugih državah. Zanima me, ali je gospod Salafranka vključil tudi to. Pa še nekaj je zelo pomembno. Gre za točko 16. Tam govori o pogajanjih za pridružitveni sporazum z Srednjo Ameriko in rok je pred vrhunskim srečanjem v Madridu. Tukaj bi morali biti vključeni številni ljudje, ne samo predstavniki moje politične skupine. Če upoštevamo situacijo v Hondurasu, številni tamkašnje volitve smatrajo za nezakonite, zato ne vem, kako lahko nadaljujemo pogajanja s to državo. Ko govorimo o pridržitvenem sporazumu za Srednjo Ameriko. In še zadnje. Gospod Salafranka. Meni, da so pogajani o večstrankarskem trgovinskem sporazumu z EU in pa anskimi skupnostmi eh, bile pozitivne, vendar pa vemo, da tukaj govorimo samo o Kolumbiji in pa Peruju. Pomembno je, da bi zapisali, da smo obželujemo to, da smo opustili misel o sporazumu za celotno ansko skupnostjo. E, to je nekaj točk, ki bi želela izpostaviti. Upam, da bodo obstajala še nadaljna pogajanja. Vem, da bomo glasovali že jutri zjutraj, ampak upam, da v prihodnosti ne bomo dobili takšnega poročila, ki ne bi vključevalo mnenja in pa stališča vseh političnih skupin Evropskega parlamenta. In upam, da nam bo uspelo izboljšati odnose med EU in Latinsko Ameriko. Prosim, Hvala, gospod Lunaček. Sedaj pa gospod Vili Majer, ki je prav tako poročevalec v Senci presidente. Bueno, en primer lugar, yo quería decirle al señor Salafranca que las enmiendas. Hvala lepa. Najprej bi želel gospodu Salafranki sporočiti, da smo kompromisne predloge sprememb dobili šele zdaj, zato je težko že sedaj kaj povedati o njih. Gospod Salafranka, um, lahko vam priznam naslednje. V vašem poročilu ste se skušali eh, izogniti tistim najbolj spornim točkam, ne samo spornim točkam v parlamentu, ampak tudi, ko gre za naše odnose z Latinsko Ameriko in pa Karibi. Ne gre več za obsesijo Evropske unije, da bi vsi trgovinski sporazumi morali, da bi vsi prostotrgovinski sporazumi morali biti trgovinski sporazumi oziroma vsak, da bi vsak trgovinski odnos moral temeljiti na tem. Pomembno je, da se evropejci izognemo temu, da bi podeljevali lekcije o stvarih, na katere se ne spoznamo. Eh, sem član v Eurolatu in eh, tam pogosto trpim, kajti evropejci smo pogosto eh, takšni, da želimo preostalemu svetu predpisovati, kako bi morali ravnati in živeti. Tudi v primeru Latinske Amerike to počnemo. To ni naša naloga. Zato bi želel gospodu Salafranki sporočiti naslednje. Ko izražamo kritiko, če je ta kritika utemeljena, naprimer, če gre za kritiko izdatkov za vojaške namene, moramo biti enako kritični tudi v Evropi. Ne moremo obžalovati visokih izdatkov za vojsko v Latinski Ameriki, če Evropska unija za, to, za te namene izda osemkrat več. Če bi jaz bil iz Latinske Amerike ali iz Karibov, bi si mislil, Evropska unija nas kritizira, vendar pa kaj pa počnejo oni sami. Tudi sami imamo visoke izdatke za vojsko, imamo orožje za množično uničevanje, to se nam pogosto tudi očita, ampak mi potem vedno pravimo. Um, torej mislim, da nismo v položaju, da bi lahko komorkoli delili um, lekcije. Moramo, biti, moramo govoriti neposredno, brez olepšav. Naprimer, pridržitveni sporazum s Kolumbijo. Tukaj obstaja politični dialog. Ampak eh, v državi, kot v Kolumbiji, se še vedno ubija sindikaliste, Nedavno so odkrili masovno grobišče za več kot 250 trupli. In tudi v vladi sledijo. Eh, v, tudi v vladi sedijo tudi člani paravojaških eh, skupnosti in tako naprej. Ne moremo uporabljati dvojnih meril, ko gre za človekove pravice. Torej, to je izredno občutljiva tema. Enako velja za de facto zakonitost volitev v Hondurasu. Tam se je zgodil vojaški udar in posledice tega vojaškega udara so pripeljale do resnih problemov. Veliko ljudi je umrlo. S takšno vlado se ne moremo pogajati, ki je izšla iz vojaškega udara. V Latinske Ameriki in pa v Karibih obstaja veliko problemov, ko gre za trgovanje. Tukaj vedno znova pomislimo na prostotrgovinske sporazume. Um, pri, drugem, uh, pri drugi državi Ekvadorju pa, obstajal, pa so sprejeli ustavno reformo in tam so preprosto prepovedali prostotrgovinske sporazume, preprosto zato, ker je Ekvador imel do sedaj tako slabe izkušnje s tem. Moja prična skupina um, jemlja na znanje prizadevanje gospoda Salafranka, da bi pripravili boljše poročilo kot v prejšnjih letih, ampak naš koncept eh, biregionalne strateškega, biregionalnega strateškega partnerstva je nekaj popolnoma drugega. Želimo si um, to, da bi zaščitili um, domače prebivalstvo, da bi podozeli uh, da bi spodbujali izobraževanje, človekove pravice, da bi dosekali milenijske cilje. Torej imamo neko drugo vizijo. Razumem pa, da je gospod Salafranka se želel nekaterim na teh tem izogniti v poročilo. Obstajajo bilateralna pogajanja med državami Latinske Amerike in pa Evropsko unijo, ko gre za temo priseljevanja in pa uh, vračanja oseb. Uh, Nekateri izmed nas to imenujejo sporazum sramote. Ta je velik, eh, velika ovira za dobre odnose z Latinsko Ameriko. Čeprav Evropska unija vedno znova povdarja, da potrebujemo priseljence zaradi nizke stopnje rodnosti, pa hkrati enačimo priseljence z zločinci, brez kakršnega koli pravnega akta jih, jih lahko 8 mesecev zadržujemo v priporu. Mislim, da bi morali zahtevati uh, umik sprej omenjene direktive. La. Še zadnja dva prispevka. Muniz de Orkiza, in Angorakis. Señor presidente, eh, yo quiero también agradecer al señor Salafranca y a los. Hvala, predsedujoči, tudi sam, sama bi se želela zahvaliti gospodu Salafranki in poročevalci v Senci za to poročilo in kompromisne predloge sprememb, ki so uravnotežili poročilo in ki dobro odražajo to, kar bi morala biti naša strategija za odnose z Latinsko Ameriko. Nisem imela časa, da bi si podrobno ogledala kompromisne predloge sprememb. Vendar pa bi si želela, da bi, bilo vključeno, da bi bil vključen ustni amantma o potresu v Čilu. A je to vključeno? Dobro. No, eh, vesela sem, da je to bilo vključeno. To je pomembno za IAB in pa za. Eh, regionalno politiko nasplošno, da upoštevamo tudi načrte obnove v Čilu. Kar se tiče večstranski sporazum z Ekvadorjem in Perujem, dobili smo izjavo, ki se nanaša na Kolumbijo prej kot eh, na eh, Ekvador, ki govori o mednarodni organizaciji dela in govori o kršenju pravic delavcev. Eh, sedaj je bil dosežen določen napredek in bolj se spoštuje določene pravice, ki se Evropskemu parlamentu zdijo pomembne. Gorakis. Hvala lepa, gospod Gorakis. Gospod Gorakis. Θα ήθελα το συντομότερο δυνατόν να επισημάνω τα εξής. Κατά... Hvala lepa. Želel bi vzpostaviti naslednjo točko. Poročilo, ki ga je predstavil gospod Salafranka, gre v dve grdi smeri. Po eni strani želi privatizirati odnose med EU in Latinsko Ameriko. Ta izraz previdno uporabljam, saj ne razumem kaj je razprava o telesu, ki bo nadzorovalo sporazum. Ali je to nekaj, kar bo dobilo sredstva iz podjetij? Potrebovali bi sekretarjat, če bi želeli to nadzorovati. Zato menim, da gre tukaj za privatizacijo in pa še militarizacija odnosov med EU in Latinsko Ameriko. Nekje je zapisan odstavek, ki govori o miru in varnosti in zadevami povezani s tem. Mislim, da je to odstavek 11. Govori o soočanju s skupnimi grožnjami. vemo, da se Evropska unija nagiba k temu, da vedno znova govori o grožnjah. In uh, morda bo to počela tudi Latinska Amerika. Poznamo posamezne primere, kako naprimer Kolumbijo. Mislim, da jih silimo v ta način, da ravnajo enako kot mi, ko gre za te grožnje. In potem še druga zadeva, kako lahko razpravljamo eh, o odnosih, pa pri tem ne omenimo nespremljivega odnosa Evropske unije do Kube. Vse, kar smo naredili, je prispevalo temu, k temu, da smo povečali ugled in pa vpliv Kube v Latinski Ameriki. Zarad, mislim, da je tudi stališče o priseljevanju v tem poročilu nespremljivo. Tukaj govorimo o o normalizaciji priseljevanja in zdi se mi, da poročilo govori o spodbujanju trikotnih odnosov, tristranskih odnosov. Hvala, al senjor Castro Castillo. La... Hvala lepa, gospod Castillo Castillo, Evropske komisije, izvolite. Vemente. Eh, primero me quería añadir la voz de. Kratko. Želela, želel bi tudi strani komisije čestitati gospodu Salafranki za to poročilo in pa za prizadevanja pri sklepanju kompromisov. Glede različnih zadev, ki so vključene v poročilo. sporočilom parlament odločno prispeva k krepitvi odnosov med EU eh, e in Latinsko Ameriko. Prav tako poročilo zelo prispeva k cilju, da bi povečali prepoznavnost Latinske Amerike pri vladah in pa državljanih Evropske unije. Kako je zapisano v poročilu, sta to dve regiji, ki imata več kot eno milijardo uh, ljudi, 60 uh, eh, držav, četrtina članic ZN. Zato je nujno, da ima Evropska unija strateški odnos z Latinsko Ameriko. Tudi v sporočilu smo povdarili skupne vrednote, z eh, Latinsko Ameriko imamo skupno zgodovino. To je zgodovina ali aki, če želite, ki ga lahko upnemo v večstranski okvir in to na bolj učinkovit način. Še nekaj točk bi želel izpostaviti, naprimer regionalno integracijo oziroma pomisleke s tem v zvezi. Najprej, politični proces z ansko skupnostjo ni zaključen, še vedno, je, še vedno traja. Pred dvema tednoma se je sestav skupni odbor anske skupnosti in pa komisije. Ta sestanek je potekal v, v konstruktivnem vzdušju, tudi Ekvador je zaprosil za to, da bi za svojo udeležbo v, uh, v pogajalskem procesu, ko bo zaključen dogovor z eh, Bolivijo in Kolumbijo. Na srečanjih se pogovarjamo tudi o primeru Hondurasa. Imeli bomo tudi priložnost govoriti o potresu v, Čile, v Čilu. Uh, želim si, da bi v poročilo vključili sporočilo o solidarnosti. Potem bi poročilo v celoti podprli. Kolega. Hvala lepa. Končno besedo dobi poročevalec gospod Sala Franka. Moram reči, da vam čestitam za poročilo in za izvrstno pravljeno delo. Hvala lepa in hvala tudi vsem kolegom za pozitiven in konstruktiven ton, ki je bil uporabljen v zvezi s tem poročilom in zato gre. Gospod Mejer je to zelo dobro povzel. Ko gre za zagon strateškem odnosu, tako kot v tem primeru, ko gre za Latinsko Ameriko, moramo imeti vizijo in moramo poskusiti dati ob stran tisto, kar nas deli in razmišljati o tem, kaj nas druži. Tu v parlamentu moramo razmišljati o stvarih, ki so v bistvu na mizi. Imeti moramo vizijo, biti sposobni videti široko sliko in doseči čim večjo raven konsenza. Živimo v globalnem svetu, zato potrebujemo skupne odzive na probleme. Ko sem pripravljal poročilo In moram reči, da sem pred različnimi vrhi že pisal podobna poročila, sem si prizadeval, da ne bi začenjal iz niča, ampak sem skušal upoštevati delo, ki je bilo opravljeno, delo gospoda Hauita glede odbora za Mehiko. Pripravil poročilo za Eurolat, ker je veliko pobud, ki jih zlahka podprem. Gospode Kajzer je pripravila poročilo, glede listine o miru in varnosti v Latinske Amerike. Tudi tu je podpora precejšna in tudi to odraža mnenje tega parlamenta. Sedaj pa o zvezi z posameznimi vprašanji, ki so bila omenjena. Gospa Janako, hvala lepa za vašo pohvalo. Rekli ste, ali ne bi mogli imeti ustnega predloga spremembe, ker je to v bistvu edino, kar sedaj lahko predlagamo v zvezi s krepitvijo kulturne razsežnosti tega sodelovanja. To se mi zdi, da je dobra ideja. In škoda, da ni bil pravočasno uložen predlog spremembe na to temo, bom pa poskusil na nek način vključiti to vašo željo. Gospa Lunaček. Imeli ste občutek, da sem bil diskriminatoren do zelenih, ampak nič ne more biti dlje od resnice, gospod predsednik. In izkušnje v tem parlamentu bodo pokazale, da je res tako. Gospod Mejer je dejansko želel doseči čim višjo raven konsenza. Menim, da bi izključevanje manjšinskih skupin predstavljalo slabo politiko. Poleg tega pri vsakem pisanju poročila nosite določeno odgovornost, biti morate rigorozni, stvari morate postaviti na svoje mesto. In če skušate vključiti čisto vse predloge sprememb, potem bi dobili neko skrpocalo, ki vsebuje mnenja vseh. Mi pa moramo poskusiti zagotoviti, da pri našem delu spoštujemo strokovnost in kakovost. Same bi bilo kot za poričevalce zelo enostavno, da bi rekel, ja, seveda, dajmo vključiti to in ono, ampak tega se ne da. Gospa Lunaček je dejala, da so kompromisi bili pripravljeni zelo pozno. Mi smo delali do pet pred dvanajsto in druge politične skupine, tudi drugi poročevalci v senci, tudi na nje se nisem obrnil ampak so se oni obrnili name in tudi ko ste se vi obrnili, sem skušal vključiti čim več iz predlogov sprememb vaše skupine in to ste priznali tudi sami. Točka 64. Vir energije, ki predstavljajo manjše onesnaževanje. Mislim, da sem s tem zadostil vašim skrbem če si pogledate dikcijo predloga spremembe 64. Razumem, da ste to sprožili, ampak mislim, da moramo zadeve um, zapisati v pravem jeziku. Zato sem predlagal viri energije, ki manj onesnažujejo. Želel sem namreč se izogniti uporabi besede jedrska v kakršnikoli povezavi v smislu jedrske energije. Predlog spremembe 82 ta se nanaša na pobijanje žensk. Poglejmo si dikcijo. Pide, da la lucha decidida contra la violencia. Če preberem. Del feminicidio, como expresión extrema de la discriminación de las. Nasilje proti ženskam in pobijanje žensk, kar predstavlja vrhunec diskriminacije ženske, to Preprečevanje tega je temeljni kamen našega sodelovanja. Pripravljen sem še podkrepiti to, kar je mnenje parlamenta, ampak ne bi pa pretiraval. Če se strinjate, v drugih političnih skupinah bi lahko rekli v okviru strateškega sodelovanja institucije podpirajo z ustreznimi oblikami finančne pomoči in infrastrukture boj proti nasilju nad ženskami. Namreč tukaj moramo biti pozorni, da ne bomo zviška obravnavali teh držav. Dejstvo je, da moramo biti zelo pozorni, poskrbeti moramo za to, da bomo najprej pri sebi pospravili. Recimo naši vojaški izdatki so veliko višji kot vojaški izdatki Latinske Amerike. Ampak gospod Mejer, tisti, ki so ulagali te predloge sprememb, bi se morali malo umiriti in na ta način bi se izognili temu oziroma vtisu, da gledamo na nje zviška. Gospa Lunaček je omenila sporazume, ki so trenutno v fazi pogajen. Sam sem se temu izognil tako, da sem omenil poročilo Albertini. To se mi je zdela smiselna dikcija. Tehnično je dogovor že bil dosežen, čeprav so politična vprašanja še vedno na mizi. Tehnična plat je bila končana, parlament je to sprejel, vladal je konsens. In sicer na podlagi predloga socialistov na zadnjem plenarnem zasedanju. Tako da mislim, da nima smisla, da se tukaj odmikamo od te dikcije in sprejemamo novo. Gospod Mejer. Glede sporazuma s Kolumbijo, tu nimamo enakega mnenja, nimamo enako negativnega mnenja. Kolumbija ima politični dialog in sodelovanje ter uživa sistem preferenc in zato se mi zdi, da bi tukaj pravzaprav lahko zelo škodovali Kolumbijo, če bi umaknili tak status zaradi grozovitih dejanj, ki so se tam dogajala. Vsi si želimo pridružitvenega sporazuma med eh, temi državami in Evropsko unijo, ampak kot je dejal nekatere države, nekatere države ne izpolnjujejo vseh ustavnih pogojev in drugih pogojev. Vendar pa nimam nič proti temu, da rečemo, da si želimo takega sporazuma. Gospod Angoraki je govoril o demilitarizaciji. Pogledal sem si enajsti odstavek poročila zelo podrobno. Listina o miru in varnosti temelji na listini OZN in tudi na veljavnem mednarodnem pravu, tako da so lahko sprejeti ukrepi za soočanje s skupnimi grožnjami. Ne vidim, da bi tukaj bilo kakorkoli govora o militarizaciji. To poročilo je v osnovi pripravila gospa De Kaiser in mislim, da nje pa res ne moremo obtožiti tega, da se zauzema za stopnjevanje militarizacije. Glede priseljevanja, razumem, da gre za občutljivo vprašanje. Veliko je različnih občutljivosti in tudi v zeleni knjigi je komisija zapisala, da je to edina celina, ki bo doživela to, da bo 10 odstotkov prebivalstva starejšega od 80 let, 50 odstotkov starejšega od 60 let in tako dalje. Skratka, moramo poiskati način, da prebrodimo te težave, seveda vedno v okviru uh, zakonov. Vem, da je to kontroverzno, ampak prav ta parlament je bil tisti, ki je začel s tem dialogom. In v tem odboru smo se pogovarjali o izvoru te zakonodaje. Pogovarjali smo se s takrat pristojnim ministrom Barojem in z gospod Ferrero, ki sta nam razložila ozadje sprejete take zakonodaje na koncu, naj zaključim tam, kjer sem začel. Jutri bomo glasovali o tem. Veliko truda je bilo vloženega, večina političnih skupin se je zelo potrudila, da bi razrešili politično vprašanje, da bi kaj dodali, ne pa oduzeli, da bi si pogledali prednosti in ne pomankljivosti. Gospe Lunaček, lahko rečem samo to da sem od zdaj do devetih zjutraj na voljo, da zadeve razrešimo, da skušamo narediti to, kar lahko, da vključimo njena stališča, če so seveda v skladu z filozofijo in razmišljanjem tega poročila. Pogajanje je pač nekaj, česar se morajo molotiti vsi in kompromise moramo sprejemati vsi, ne samo poročevalec. Franca, ricordo... Hvala lepa, gospod Salafranka. Naj spomnim. Ob devetih zjutraj bomo začeli z elektronskim glasovanjem, zato vas vse pozivam, da prinesite s seboj glasovalno kartico. S tem prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer gre za institucionalne vidike pristopa Evropske unije k Evropske konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin besedo dajem kar takoj poročevalcu gospodu Predi, ki nam bo predstavil osnutek mnenja in tudi predloge sprememb, ki so mu bili predloženi. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Upoštevati je treba člen 6.2 pogodbe, ko govorimo o pristopu Evropske unije k konvenciji. V tem členu namreč piše, da Evropska unija pristopa Evropski konvenciji za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ta pristop predstavlja tudi eno od prednostnih nalog španskega predsedstva, To načelo je zapisano tudi v Lizbonski pogodbi. V veljavo je stopil tudi protokol številka 14 in sicer konec januarja in ta protokol olajšuje pristop Evropske unije k konvenciji. Po drugi strani pa je zaželjeno, da bi Evropska unija čim hitreje pristopila k konvenciji, Prepričan sem, da bomo s tem izboljšali varstvo človekovih pravic v Evropi in tudi samo verodostojnost Evropske unije na mednarodni ravni. Kar zadeva sam pristop, način pristopanja je jasno opredeljen, vendar se pojavlja ena težava. V pogodbi namreč piše, naprimer v členu 218, kjer je zapisan postopek za pristop k sporazumom, potem protokol številka 8 in izjava številka 2. Tu so zapisana temeljna načela, ki jih je treba spoštovati, skratka ohraniti načela Evropske unije, institucije Evropske unije, institucije v Evropski v državah članicah, pristopni protokol, in tudi sodišča v državah članicah, ki naj bi tolmačila določbe so pogodbe. Zastavljajo se institucionalne vprašanja, ta vprašanja smo obravnavali v poročilu kolega Horegija Tonda, tudi v odboru AFKO. Nekatera vprašanja so omenjena tudi v osnutku mnenja, ki sem ga pripravil v pododboru Drua smo o tem že razpravljali. Kar nekaj vprašanj se je izpostavilo. Ta vprašanja sem omenil tudi v mojem ostotku mnenja. Prvo, kaj pomeni pristop k konvenciji? Bomo pristopili samo k konvenciji ali tudi k dodatnemu protokolu? Vse države Evropske unije niso ratificirale vseh protokolov, to je prvo vprašanje. In drugo vprašanje, ki se nanaša na zastopstvo Evropske unije v organih sveta Evrope. Ali bomo imeli sodnika na sodišču, ali pa bomo imeli predstavnika v nekem organu, ki se ukvarja z konvencijo. Morda bomo imeli predstavnika v skupščini, kjer bi mm, ta oseba potem nadzorovala izvajanje. Potem pa je tu še vloga parlamenta. Mislim, da mora parlament že v času pogajanj, kot tudi po pristopu, sodelovati pri izbiri sodnika, ki bo zastopal Evropsko unijo, prav tako zastopnika, predstavnika v parlamentarni skupščini Sveta Evrope, tudi predstavnika v vseh ostalih institutih Sveta Evrope. Vsem kolegicam in kolegom, ki so vložili predloge sprememb, bi se rad zahvalil. Hvala tudi za to, da ste sprejeli kompromise, čeprav nismo imeli na voljo dovolj časa. In kljub temu, da ste nekateri sodelovali v delegaciji Evropske unije v Združenih narodih. Dve stvari je treba razjasniti. Pristop k konvenciji je treba dopolniti tudi s pristopom k drugim instrumentom za varstvo človekovih pravic, tudi k dodatnemu protokolu. To je zapisano tudi v kompromisnih predlogih. Prav tako mora Evropska unija okrepiti svoje sodelovanje v organih sveta Evrope, naprimer v organih, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, potem v odboru za boj proti nestrpnosti in rasizmu. Tu je samo nekaj primerov. Evropski parlament mora tesno sodelovati v vseh postopkih od opredelitve mandata do sklenitve sporazuma in celo potem. Spoštovati je treba tudi načelo, po katerem je treba v največji možni meri ohraniti tudi pravosodni sistem iz te konvencije, ki se je skazal za zelo koristnega pri varovanju človekovih pravic. Trenutno poteka reforma tega sistema. Sistem naj bi začel veljati s čim manj nevšečnostmi, to piše v prvem predlogu sprememb, pri tem naj bi delo sodišča potekalo nemoteno. Zadnji kompromisni predlog se nanaša na listino o temeljnih pravicah, izpostavlja bolj pozitivne vidike kot na začetku, istočasno pa podarjamo, da je listina o temeljnih pravicah nujno potrebna in da jo je treba enako in v celoti izvajati v vseh državah Evropske unije. Toliko za enkrat, še enkrat najlepša hvala vsem tistim, ki so vložili predloge sprememb in ki so sodelovali pri razpravah. Hvala. Grazie, Hvala, gospod Preda. Imamo seznam prijavljenih govornikov. Najprej v imenu odbora za ustavne zadeve, že regija Tondo, se opravičujem za izgovorjavo. Hvala lepa. Seveda to, kar bom povedal, je moje gledanje na predloge sprememb, o katerih je govora tukaj v odboru AFET. Ni na meni, da določam ton razprave in povem, kakšno naj bo stališče oziroma kaj bomo povedali odboru AFKO. Naredili boste, kot se vam bo zdelo pametno in to poročilo bo v bistvu del svežnja dokumentov, ki bodo o primernem času predloženi na plenarnem zasedanju. Ob vsem dožnem spoštovanju do vašega odbora pa bi podal svoje stališče o nekaterih zadevah, ki bodo predmet razprave. Rad bi nekaj povedal glede predlogov sprememb k poročilu AFETA. Poskusil bom biti čim krajši iz spoštovanja do dela vašega odbora. Na mnogih področjih ne smemo pozabiti, da skušajo predloge sprememb izpopolniti in izboljšati poročilo AFET, ki ta stališča pravzaprav že odraža. Predlog spremembe 1 je dober primer tega. Predlog spremembe 1 vsebinsko ne dodaja nič. Predlaga namreč da bi izboljšali to, kar piše v prvotnem poročilu, ampak eh, moram reči, da ne morem reči istega za predlog spremembe gospe Džanaku, ki je poročevalka v senci. Številka tri se mi zdi sprejemljiva. Ne morem soditi o predlogih spremem gospoda Prede, ne morem jih ocenjevati. Predlog spremembe številka 3 gospe Hautala in gospe Lohpiler govori o mandatu, ki po mojem mnenju ni ravno najboljša rešitev. Govora je o tem, da je treba pristop EU k Evropski konvenciji narediti brez poseganja v lasnosti konvencije in s čim manj spremembami pravnega sistema. Tu je veliko vidikov, ki tvorijo ta celoten svežen. Gre za stvari, ki se bodo spremenile, kako bomo recimo določili nač finančni prispevek konvenciji. To so morda postranska vprašanja, ampak mislim, da ni smiselno da govorimo o mandatu, ki pravzaprav ne more obstajati. Naslednji predlog spremembe. Je po mojem tak, da pravzaprav ni spremljiv. Govora je o tem, da bi ta postopek pristopanja lahko predstavljal precedens. Omenjena je tudi Evropska socialna listina sprejeta leta 1961, tako da ne moramo kar takoj predvidevati, da pristop k tej konvenciji ima zvezo z drugimi pristopi. To je dobro izraženo v poročilu odbora AFKO v 13. odstavku. kjer je govora o tem, kaj je treba narediti v zvezi z Evropsko socialno listino v kontekstu pristopa k tej listini. Poleg tega mora ta pristop upoštevati tudi vse protokole. Bodimo zelo pozorni. Evropska pogodba nam ne omogoča, da spreminjamo status quo vsake države v odnosu do konvencije. Z drugimi besedami, vse države članice bodo pred, pristopile k konvenciji, ampak vse države niso podpisale protokolov, ki jih je konvencija kasneje razvila. Lizbonska pogodba pravi, da pristop k Evropski uniji ne spreminja statusa vsake države članice. Zato moramo poiskati način, da bo komisija s konvencijo opravila pogajanja, zato da se vidi, kateri protokoli so bili sprejeti v vseh državah članicah, ampak ne moremo spreminjati statusa kvo, ker to piše v Lizbonski pogodbi. Spoštovati moramo jurisdikcijo in pooblastila vsake posamezne države članice. Predlog spremembe 5. Mislim, da se moramo to navezati z predlogom spremembe 22. No, naj vidimo, če se da to pojasniti. Gospa Vergjat pravi, da ko bo Evropska unija pristopila konvenciji, bo s tem pristopila tudi k vrsti drugih teles, ki izhajajo iz konvencije. Ampak pri tem moramo biti zelo previdni. Konvencija ima tri glavna telesa - odbor ministrov, Strasburško sodišče in parlamentarno skupščino. Potem pa imamo še odbor za preprečevanje mučenja, potem imamo odbor za migracije. Ampak ne moremo kar avtomatično sklepati, da bo vsaka država vsakem od teh odborov, tako da se mi zdi, da tega ne moremo reči in menim, da bi bilo prav in AFET ima prav, da to sproža, torej da bi v glavno poročilo AFKO vključili možnost pogajanj, ki omogoča, da se EU vključi v tri glavna telesa in morda še v druga. Videli bomo, ampak predlagam, da ne predvidimo nekega obveznega in avtomatičnega procesa, s katerim vsi pristopamo k vsem tem telesom, kajti vse države niso povsem polnopravne članice Sveta Evrope. Pri predlogu spremembe šest je zgodba bolj ali manj enaka. Tukaj je govora o zadržkih, ki so jih glede listine o temeljnih pravicah izrazili Združeno kraljestvo Poljska in Češka republika. Tudi ni korektno, da na koncu piše, da dejstvo, da imamo tri izjeme, pravzaprav slabi raven zaščite človekovih pravic v Evropski uniji. Čakajte malo, samo zato, ker Združeno kraljestvo Poljska in Češka republika niso podpisali tega dogovora, to še ne pomeni, da se na konvencijo ni mogoče zanesti v pravnem smislu. Namreč imamo veliko držav, ki so podpisnice konvencije. In vem, v čem je poanta, da se in poimensko navaja te tri države. To se mi ne zdi korektno. Ko? Evropska unija deluje kot enotno telo, potem konvencija in listina urejata njeno pravo. Ne glede na to, kdo ni podpisal listine, ko torej govorimo o Evropske unije, govorimo o institucijah in pravu Evropske unije. In to ni odvisno od tega, da tri države niso podpisale oziroma niso pristopile k listini. Tudi tu se mi zdi, da vlada preveč zmede. Sicer pa podpiram predloga spremembe Tokaš in Vergjat. Ta dva predloga sprememb odražata politična načela glede pristopanja. Govorimo o tako imenovanih tretjih državah. Res je namreč. Govorim predolgo, gospod predsednik. Sem predolg. Če je tako, bom, bom takoj zaključil. Antes, porque, eh, la, la, la... Torej, rekel sem. Predloga spremembe 7 in 8 sta zelo pomembna, ker poudarjata, kako pomembno je izboljšati verodostojnost Evropske unije v teh državah. Gre za države, ki sicer niso članice Evropske unije, ki pa predstavljajo okvir konvencije. Pri številki 9 menim, da to ne bi bilo pametno vključiti, kot sem že prej povedal. Vse države niso pristopile k vsem protokolom. Predlog spremembe 10. Mislim, da ni prav, če rečemo, da potem, ko bo Evropska unija pristopila k konvenciji, bo zavezana po zakonodaji in tako dalje. Ne, to že velja, kajti listina je bila sprejeta vsaj pred desetimi leti. Res je, da Lizbonska pogodba sedaj to uvaja kot zavezujoč vidik v okviru odstavka 6.1, pa to ne pomeni, da listina ni nekoč predstavljala navdiha za evropsko pravo. Ravno nasprotno, mnoge razsodbe Evropskega sodišča predstavljajo pravzaprav uporabo listine o spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kar je bilo, kot sem že dejal, sprejeto pred več kot desetimi leti. Strinjam se, da bi bilo mogoče poiskati rešitev z vašim predlogom spremembe 23 za številko 11. Tukaj gre za zakonodajo, ki se uporablja na področju zunanih zadev. In zaključujem. 12, da, 13, da. To smo uskladili številko 21. Gospod Dan Preda se mi zdi, da je to prevzel. Če povzamem, ker mi predsedujoči pravi, da govorim že predolgo, česar sem se bal. V zaključku naj torej povem, da nam ni všeč ne številka 14, ne 15, Ne številka 16, 17, ne morda prvi del, nikakor pa ne drugi del časa, žal ni, da bi vse to razložil. Strinjamo se z 18, 19 in 20 ter 21. Prav tako za številko 22 predlagamo, da se nekoliko zamenja vrstni red, kot sem že prej povedal. Morda bi tukaj lahko omenili še subsidijarna telesa Svet Evrope in morali bi pročiti možnost, da pridemo do neke skupne rešitve. Opravičujem se, ker sem moral tako zdrveti skozi te predloge sprememb, ampak taka so moja stališča. Hvala vam tudi za kakovost vašega prispevka. Žal smo časovno omejeni, zato moramo biti nekoliko bolj sintetični. Gospa Gal ima besedo. Hvala lepa. Poskusila bom biti čim krajša. Sem poročevalka oziroma pripravljavka mnenja v zvezi s to tematiko v odboru Libe, ki se sodeluje v okviru razširjenega sodelovanja z AFKOM na to temo. Naj povem, da želim resnično čestitati gospodu Predi, poročevalcu, kajti ni enostavna naloga in to vem iz lastnih izkušenj. Treba se je namreč dotakniti stvari, ki veljajo, da so v domeni odbora AFKO ali LIBE. Neizogibno je namreč, da se ta vprašanja vedno znova pojavljajo in dejstvo je tudi, da ne moremo ostro razmejiti vseh teh domen. Zelo pomembno je to, kar je naredil gospod Preda in strinjam se tudi z njegovimi lastnimi predlogi sprememb k mnenju. Ključna stvar pri tem pristopu, ki je sedaj naša obveznost, je, da ustvarimo na celotni celini območje človekovih pravic in da to širimo tudi na širšo Evropo in to bo prineslo pomembno dinamiko na področju človekovih pravic za celotno Evropo. Zato je zelo pomembno to, kar je Afet tukaj predlagal. Mnogo predlogov sprememb je izvrstnih in seveda je ta sestanek zelo pomemben tudi z vidika odbora Libe, sicer gre tam za temeljne pravice, ampak eh, naj povem, da se bom, kar zadeva jutri, držala odbora Libe. Podpredsednica odbo, pododbora za človekove pravice, gospa Hautala. Hvala lepa tudi gospodu Predi za delo v pododboru. Zdaj pa smo v polni zasedbi Afeta, da lahko razpravljamo o mnenju odbora za zonanje zadeve. Zagovarjati moram to, da odbor za zonanje zadeve lahko omenja politične perspektive, ki jih odpira pristop konvenciji. Vidike, vidik Afka je zelo legalističen in upravičeno je poročevalec to omenil, ampak morda je prestrok seveda še niti ne razumemo vseh eh, implikacij pristopa in mislim, da skupaj z gospodom Predo in gospo Lohbiler skušamo pogledati, kakšen učinek, kakšen vpliv bo pristop imel na zunanje odnose oziroma zrnanje delovanje Evropske unije. Nekoliko obžalujem to, da poročevalec ne podpira naših predlogov sprememb številka 11 in 12, ki poudarjata, da po prvem členu konvencije vsakdo v okviru sodne pristojnosti Evropske unije se lahko sklicuje na konvencijo. Mislim, da je to zelo pomembno povedati. Konvencija in pristop Evropske unije konvenciji ta pristop ni omejen zgolj na državljane Evropske unije. In to se navezuje na nekaj, kar skušamo omeniti v številkah 11 in 12. Pristop EU konvencije je relevanten tudi za vse posameznike, ki pridejo v sodno pristojnost Evropske unije tudi izven njenega ozemlja, recimo delegacije Evropske unije. Zanima me, če komisija lahko pove, ali je to sedaj pravno dejstvo. In če to je, potem se mi zdi, da AFET pravzaprav ne vem, zakaj ne bi tega omenil, zato želim zagovarjati predloga sprememb 15 in 12. Odbor AFKO se je mlačno odzval glede predloga sprememb 8 in sicer gre za državljane, kaj se bo za nje spremenilo. Naj poudarim da naš predlog spremembe 10 govori o podobnem. Zato menim, da bi predlog spremembe 8 ali 10 odprl vrata za idejo, da je pristop k konvenciji zelo pomemben tudi za verodostojnost Evropske unije, vključno s verodostojnostjo Evropske zunanje politike opravičujem oziroma obžalujem, če ti predlogi ne bodo naleteli na razumevanje. Verjetno boste vedeli, da se Evropska unija posvetuje in pogovarja z različnimi tretjimi državami glede človekovih pravic in ti nam pravijo najprej pometite pred lastnim pragom, potem boste nam pridigali. In zato se mi zdi, da gre tukaj za dodano vrednost, ki jo prinaša ta pristop. In mislim, da pravzaprav mm, ni nič takega, kar bi nam preprečevalo, da tudi mi zapišemo to, kar mislimo. Lahko govorimo o dvojnih standardih, o verodostojnosti, ampak treba je to omeniti. In ne nazadnje. Čeprav razumem, Afko ne želi, da bi imeli pre močne izjave glede pristopa k socialni listini, eh, k odboru za preprečevanje mučenja, potem odboru za mm, preprečevanje netolerantnosti in tako dalje. Oprostite, ampak ne more Evropska unija dati politične izjave, da bi bilo zelo dobro, če bi države članice priznale, te protokole in s tem olajšale pristop Evropske unije. V imenu odbora za človekove pravice lahko rečem, da je preprečevanje mučenja ena od naših absolutnih prioritet. Tega ne moremo narediti sami v Evropski uniji, zato moramo sodelovati s Svetom Evrope, z OZN glede vseh teh vprašanj. Zato se mi zdi, da bo pristop zelo koristen za povečanje in okrepitev mednarodnega pravosodja in ne nazadnje, poročevalec je bil kritičen do predloga spremembe 3, ki govori o spreminjanju konvencije oziroma o izogibanju poseganju v lasnosti konvencije. Če bomo predlagali preveč sprememb, potem tvegamo, da bomo izgubili v konvenciji nekaj zelo pomembnih stvari in to je pomen predloga spremembe številka 3. Vem tudi, da je Avko govoril o novem pravosodnem organu, ki naj bi nekako predstavljal vizni člen med Luksemburgom in Strasburom oziroma tema sodiščama. Spremembe pravosodnega sistema bi, v okviru konvencije bi morale biti minimalne. To je vse. Veseli me tudi, da sta poročevalca Afet in Droa vključila tudi predloge drugih kolegov. Hvala lepa. Na koncu še gospa Džanako. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poročilo gospoda Prede. pokriva tudi državljane tretjih držav. Nanaša se tudi na to, kako bomo v Evropski uniji urejali vprašanje tretjih državljanov in njihove pritožbe. Kot je rekel že sam poročevalec, vemo, da je listin oziroma konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah podlaga, na kateri se sprejemajo sodbe sodišča v Strasburu, da ima ta konvencija veliko večjo moč kot listina o temeljnih pravicah, ki se omenja v Lizbonski pogodbi. Pristop Evropske unije k konvenciji s tem dobi popolnoma nov pomen. Pa ne zato, ker bi konvencija imela širše področje delovanja, temveč zato, ker so sodbe, ki so bile sprejete v Strasburu, tiste, ki predstavljajo širši okvir za zagotavljanje varnosti in zaščite. O tem smo veliko govorili na našem, v našem odboru, kar nekaj pomembnih osebnosti je govorilo o teh temah, podali bodo tudi svoje prispevke. Vprašanje pa je, ali pristop konvenciji avtomatično pomeni tudi pristop protokolom to vprašanje je zelo zapleteno, pa tudi izjemno zanimivo. Lizbonska pogodba Evropski uniji daje pravno osebnost. Prav zaradi tega je pristop konvenciji o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah pomemben, zato ker bo sodišče v Strasburu s tem imelo veliko več možnosti, da pomaga evropskim državljanom, državam, članicam in Evropski uniji sami. Na politični ravni pa tudi v praksi bomo lahko precej stvari spremenili in mislim, da bi morali vsi prispevati svoje. Kar zadeva listino, socialno listino, o tem lahko seveda govorimo, o tem lahko govorimo tudi v odboru za ustavne zadeve. Vendar še enkrat ponavljam, zadeva je predvsej zapletena, ne samo glede tega, kako bomo mi zastopani v svetu Evrope ali bomo imeli predstavnika v svetu ministrov, v parlamentarni skupščini sveta Evrope, temveč že tudi zato, da bi mi morali imeti možnost predstavljati mnenja. Kakšne možnosti torej imamo? kakšne možnosti imajo vodje držav in državljani Evropske unije. Zdi se mi, da bi lahko predstavili svoje bolj dokončno stališče, vzpostaviti bi morali tudi dobro usklajevanje. V odboru za ustavne zadeve bomo imeli k malu tudi zaslišanje strokovnjakov, s čimer bomo, upam, pridobili dovolj znanja, da se bomo izognili vsem pomankljivostim in dali temu besedilu pomen, ki mu pripada. Hvala. Hvala lepa, še dva sta se javila k, besedo, k besedi, gospod Gržip in kolega Verža. Prosim, da sta čim krajša. Hvala, gospod predsedojoči. Rad bi se zahvalil pripravljavcu mnenja. Hvala gospodu Predi. Moram reči, da je to ena od posledic tega, da je Evropska unija pridobila pravno osebnost v okviru Lizbonske pogodbe. Evropska unija sedaj lahko pristopi k konvenciji o človekovih pravicah. Kot vemo, konvencija obstaja že mnogo let, do sedaj Evropska unija kot taka ni bila podpisnica te konvencije. Mi sicer omenjamo sodno prakso, sodišče v Strasburu, vendar te sodne prakse ne moremo uporabljati. Je pa kar nekaj držav članic podpisnic te konvencije, tudi moja država Poljska je članica konvencije. Bila je članica konvencije že dolgo pred tem, ko je postala članica Evropske unije, tako da mi konvencijo in tudi protokole dobro poznamo. Sam bi vas rad opozoril na odstavek 3 v poročilu odbora AFKO. Tam govorite o pristopu, o tem, da se, spremi, da se situacija v uniji ne bo spremenila da se niti status, niti položaj držav članic, ki so podpisale konvencijo s pristopom Unije k konvenciji, ne bo spremenil. Ta analogija je zapisana tudi v petem predlogu sprememb. Tam govorite o treh državah članicah, ki so zauzele drugačno stališče. Nekateri so želeli, da bi se listina o temeljnih pravicah zapisala v normativni del Lizbonske pogodbe. Če želite tudi tu uporabiti enako analogijo in trditi, da Evropska unija pristopa k konvenciji o človekovih pravicah in da se s tem ne spremeni pravni položaj, potem morate vedeti, da te nove določbe veljajo šele zadnje tri mesece. Imamo tudi kompromisni predlog številka 5 in predlog oziroma peti odstavek v šestem predlogu spremembe je veliko bolj primeren. Kajti tu ne gre samo za vprašanje terminologije. Po mojem mnenju bi morali preučiti tudi to, ali imajo ti predlogi smisel. Kaj se zgodi, če nekdo želi opt-out? Mislim, da bi morala Evropska unija poskrbeti za svojo verodostojnost, kar pomeni, da je večina držav članic že podpisala to konvencijo. Še zadnja pripomba. Vsi, ki imajo izkušnje s parlamentarno skupščino Sveta Evrope, vedo, da obstajajo določene težave. ko želi sodišče za človekove pravice opravljati svoje delo. Pojavili so se nekateri spori glede tega, kako sodišče deluje. Če bo Evropska unija pristopila k konvenciji, potem bo to verjetno vplivalo tudi na reševanje sporov, ki so se pojavili. Upam, da se težave ne bodo še povečale, zaradi tega, ker bo še en subjekt pristopil k konvenciji. Mislim, da bi morali vsa ta vprašanja obravnavati, skušati najti rešitve, tako da ne bomo zapletene situacije še bolj zapletli s tem, ko bomo pristopili k konvenciji. Hvala. Madame Verža. Gospa Verža. Bom skušala biti čim bolj kratka, gospod predsedujoči. Mnenje je po moji. Po mojem prepričanju zelo pomembno, zato ker govori o tem, da bomo lahko uporabljali tudi sodno prakso sodišča v Strasburu. Strinjam se z gospodom Predo, ki pravi, da bi morali doseči še širše soglasje, čeprav že obstaja precejšnje soglasje. Poročevalec v odboru AFKO je nekoliko spremenil moje predloge sprememb, jih naredil pravno bolj veljavne, Vseeno pa imam dva pomisleka. Pomisleka se ne nanašata na točki, kjer sem uložila predloge sprememb. Gre za kompromisni predlog 1 in kompromisni predlog 5. Kar nekaj težav imam z razumevanjem izraza oziroma formulacije, da je treba čim manj motiti motiti oziroma spreminjati pravosodni sistem. Tu bi morali najti pravno bolj primerne termine. Strinjam se z zadnjim govornikom, ki je omenjal peti predlog spremembe. Tudi sama imam nekaj pomislekov glede možnih izjem pri tej listini. Tako da se glede tega z gospodom Predo ne strinjam in ne podpiram formulacije kompromisnega predloga številka 5. Bene, ci state richiesto una brevis. Hvala lepa. Kolega Tondo je želel na kratko odgovoriti. Hvala, gospod predsedujoči. Seveda, v celoti spoštujem to poročilo, ki je bilo pripravljeno v odboru AFET. Morda sem bil prej premalo jasen, ko sem skušal pojasniti stališča do posameznih predlogov sprememb. O poročilu AFED boste odločali vi, kot je rekla že gospa Hautala. Verjetno prej nisem bil dovolj jasen, ampak številni predlogi sprememb, ki so bili uloženi, so se mi zdeli sprejemljivi. Osmi in sedmi sta dobra predloga sprememb. Za enajstega sem rekel, da bi ga morali uskladiti s 23. 12. predlog spremembe se mi tudi zdi sprejemljiv. 22. kjer se omenjajo odbori in drugi organizmi, kjer bo Evropska unija sodelovala, se mi zdi dobro, da bi AFET predlagal, da Evropska unija sodeluje v vseh teh organih. Potem pa bomo videli, ali je res treba sprejeti odločitev o tem, da bi sodelovali pri vseh teh organih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 odraziti te značilnosti in posebne lastnosti pristopa Evropske unije, ki ni en organizem, ampak pravzaprav zastopa 27 držav. Poročevalec. Žal mi je, da nam je zmanjkalo časa, zato ker je razprava res zanimiva. Bi pa povedal par besed o predlogih sprememb. Predlog spremembe 3 iz odbora AFKO so bile podane pripombe. V devetem odstavku mnenja odbora AFKO je zapisano tisto, kar sem sam zapisal v 16. predlogu sprememb in tisto, kar je pozito v tretjem kompromisnem predlogu. Glede predloga spremembe 6, o katerem je govoril kolega Griž, tu sem sprejel kompromisni predlog številka 5. Po mojem je ta formulacija edina sprejemljiva za vse. Sam sem, kot rečeno, želel doseči čim širše soglasje. Gospa Hautala je povedala kar nekaj pomembnih stvari, vseeno pa se mi zdi, da ne smemo pozabiti na načelo, da ne smemo naprej prejudicirati rezultatov pogajanj sploh pa ne smemo prejudicirati področja pristojnosti sodišča v Strasburu. Sodišče je tisto, ki bo odločalo o tem, zakaj je pristojno. Ne smemo vnaprej sklepati o vseh teh zadevah. Če se navežem še na to, kar je rekla Kinga Gal, ne smemo pozabiti na to, kar je že sama povedala kaj je pravzaprav pomembno pri pristopu Evropske unije k konvenciji. Gre za krepitev odnosa med Evropsko unijo in širšo Evropo. Hvala lepa. Grazie. Najlepša hvala. Glasovanje bo potekalo jutri. Glasovali bomo elektronsko, tako da morate nujno s seboj prinesti kartice. Della signora Elizabeth Jagel. Zdaj pa prehajamo na poročilo kolegice Elizabet Jegle. In sicer gre za poročilo o delegaciji Evropske par Evropskega parlamenta za opazovanje parlamentarnih volitev v Tadžikistanu. Hvala lepa predsedujoči, kolegi in kolegice, v času od 26. februarja do 1. marca sem predsedovala delegaciji v Tadžikistanu, ki so sestavljali še štirje poslanci. Naša institucija nas je imenovala zato, da bi opazovali volitve v spodnji dom tačikistanskega parlamenta. Tačikistan je izredno revna država zgodovina od leta 92 eh, do 97. leta tam divjala krvava državljanska vojna in eh, na to se je zgodil sporazum, ki je razdelil ljudstvo. Ljudska demokratska stranka je ostala na oblasti, opozicija vključno z mm, zmerno stranko za oživljanje islamizma in pa še nekatere druge obrobne stranke so bile prepoznane. V Dušanbeju so potekale kampanje, tiskovne, uh, tiskovne konference, nevladne organizacije. Z vsemi temi členi smo se srečali in spoznali situacijo v Tadžikistanu. Na dan volitev smo se razdelili v tri skupine in smo opazovali potek volitev v različnih voliščih od začetka oziroma odprtja lokalov do konca oziroma štetja glasov. Bili smo v središču Dušanbeja, pa tudi v mestu Kudžantube in pa v regiji vse do afganistanske meje. Naša delegacija je bila del obsežne opazovalne misije za volitve, ki jo je pripravila OVSE skupaj z um, ODHR. Od prvega dne je bil, bil odnos z ODHR uh, organ, uh, odličen in uh, šlo je za vzdušje medsebojnega zaupanja. Odnos z gospodom Badrikanom in pa z uh, veleposlanikom Bodranom Čičem je bil, sodelovanje je bilo z vsemi temi osebami odlično. Uh, delegacija je na konstruktiven način sodelovala z odhirjem pri ocenjevanju volitev in sprejeli smo skupno stališče. Drugačen je bil odnos z parlamentarno skupščino organizacije OVSE. Od eh, začetka do konca volitev je bilo tam veliko tren in pa uh, neko negativno vzdušje in to nam je vsem oteževalo delo. Razlog za to je bil verjetno težaven odnos med uh, eh, obima organizacijama. Po mojih opazovanjih je ODHR si zelo prizadevala za pozitiven odnos. Uh, ovse pa na to ni gledala z odobravanjem. In še nekaj o volitvah. Eh, bili smo pod vtisom eh, miroljubnega in pa kul, eh, konstruktivnega vzdušja v času kampanje, pa tudi na dan volitev. To je pozitiven znak za spravo, za nadaljevanje narodne enotnosti. Po drugi strani pa to dokazuje manjkajočo politično razpravo. Javnosti so se volitve zdele bolj neka formaliteta kot pa prava kampanja in rezultati v glavnem potrjujejo že obstoječa razmerja moči. Pa, opazili pa smo tudi to, da tažikistanskim oblastem ni uspelo reformirati volilnega prava niso upoštevali priporočila uh, volilne mas, uh, misije iz leta 2005. Ta priporočila so želela registr voljivcev, želeli so zmanjšanje pristojbin, ki jo mora plačati vsaka stranka in pa neodvisni kandidati, da bi se to odpravilo in pa uh, seznam tistih volitev, ki niso vključeni v nacionalni register. Na dan volitev smo opazili nekaj, ne, nekaj um, nepravilnosti, kako naprimer tako imenovano družinsko glasovanje. Ni pa prišlo do hujših uh, ponareb oziroma nepravilnosti. In te nepravilnosti so opazili tudi druge mednarodne organizacije. Uh, omenjajo se v poročilu. Kar se tiče političnih politične razsežnosti. Pomembno je, da povemo, da, delegacija, da je naša delegacija podprla potek uh, misije za opazovanje volitev. Delegacija je imela v tiskovni konferenci po volitvah izreči svoje mnenje in uh, eh, govorili smo o naslednjih vidikih. Poudarjamo, da pri volitvah nismo opazili nobenega nasilja ali pa pritiska na voljivcev. Prav tako nismo opazili nobene nepravilnosti pri tem, kako so bile volitve izvedene. Poudarili smo pomembno stabilnosti za Tadžikistan in za njegove državljane. To stabilnost je potrebno vzdrževati. Hkrati je potrebnih več demokratičnih institucij in postopkov in k temu bi morali tudi mi prispevati. Zauzemamo se za okrepljeno politično razpravo, ki bi vključevala tudi mlade ljudi in pa ženske in spodbujamo, apeliramo na novo izvoljeni parlament Tadžikistana, da naj postane demokratičen forum, kjer bodo oblikovane pomembne odločitve za državo skozi miroljuben in demokratični dialog. Evropski parlament je skozi svojo delegacijo za odnose z osrednjo Azijo pripravljen okrepiti sodelovanje z tačikistanskim parlamentom in eh, dobili smo povab. Povabili smo novo izvoljen tačikistanski parlament, naj pride in obišče Evropski parlament. 1. 1. 2010 je eh, začel veljati dogovor eh, z Tadžikistanom in tega moramo spoštovati tudi mi. Ob zaključku bi želela povedati to, da so rezultati izpolnili pričakovanja. Eh, Demokratska ljudska stranka pod vodstvom predsednika Rahmona je dobila volitve z 72 odstotki in pa 53 sedežev od 62. Stranka za oživitev iz uh, islama, to je edina zakonita islamistična stranka centralne Azije, je z 7,7 odstotkov zasedla drugo mesto, dobila je dva sedeža in tudi druge manjše stranke bodo zastopane v parlamentu. Um, islamistična stranka in pa sesvična stranka sta tudi uh, se pritožila na uh, izid volitev. Ko po prvem krogu volitev ni bilo jasnega zmagovalca, smo se odločili, da bomo 23. Da, 23. marca ne bomo opazovali drugega kroga volitev. Na tem mestu bi se želela jih zahvaliti vsem eh, udeleženim sodelavcem za pripravo misije za opazovanje volitev in za podporo v času našega dela. Eh, to nam je bilo v veliko pomoč. Želela bi vas opozoriti na pomembnost Tadžikistana, tudi za nas. V Tadžikistanu samemu živi 7,6 milijonov ljudi, Čačikistanci, Uzbekistanci in tako naprej. V Afganistanu 10 milijonov eh, Tačikistancev. To je velika številka. In zato moramo razmisliti o tem, kako pomembna je ta država za nas v celotni osrednji Aziji. Obstaja razprava o problemu vode, oskrbe z vodo in tudi tukaj je Tačikistan izredno pomemben. Zauzemam se za to, da bi kot Evropski parlament resno vzeli sporazum o partnerstvu in da bi našim tačikistanskim partnerjem nudili dobro osnovo za nadaljne sodelovanje. Hvala lepa, kolegica Jegle, za to zanimivo poročilo. Kolega Petrle naj bi tudi spregovoril na to temo, vendar ga ne vidim v dvorani. Če nimate nobenega drugega komentarja, gremo na naslednjo točko. Na dnevnem redu Unija za sredozemlje. Poročevalec je gospod Pejon. Prima la parola kolega Pejon, doverosa Najprej dajem besedo kolegu Pejonu. Hvala, gospod predsedujoči. Gre za prvo izmenjavo mnen o tem poročilu. Parlament je v poročilu leta 2009 sicer februarja 2009 že izrazil svoje mnenje. Gospa Napolitano je pripravila poročilo na to temo in sicer govorili smo o vrhu v Parizu, v vrhu v Marseju in o Uniji za sredozemlje nasploh. Mislim, da je izmenjava mnen bila dobra. Izmenjava mnen trenutno poteka v spremenjenem kontekstu. Dve leti je Unija za sredozemlje bila v neki slepi ulici, sedaj so se stvari sprostile. Junija bo potekal vrh v Barceloni in na tem vrhu naj bi imenovali tudi generalnega sekretarja te unije. To se nam zdi dobro. Stvari so dobro zasnovane tako z časovnega vidika, kot tudi strateškega vidika. Primerno je, da tudi Evropski parlament poda svoje stališče glede tega procesa. Vsak bi lahko povedal kaj, tako kot je to povedal zgodaj popovdne, ko smo govorili o odnosih med ZDA in Evropsko unijo. Namreč želimo si, da bi se Evropa združila. Zagotovo bi bilo dobro, če bi se Evropa obrnila proti sredozemlju, proti jugu, da bi to območje postalo prednostno. Na tem področju se pojavljajo demografska in gospodarska vprašanja in izzivi. To območje bi lahko bilo območje blagostanja in stabilnosti tudi za nas. Zato je pomembno predvideti tudi proračunske posledice. Rad bi se zahvalil vsem kolegicam in kolegom za zelo plodno izmenjavo mnen, ki je potekala do sedaj. O poročilu bomo glasovali meseca maja. Tako da bo parlament še pred vrhom vodi držav in vlad zauzel svoje stališče. Nekaj izkušenj že imamo iz teh zadnjih dveh let, zato smo izpostavili nekatera načela, ki jih omenjamo v poročilu, poleg tega pa omenjamo tudi določene politike. Prvo načelo, Helen Flotr eh, je nažalost že zapustila današnjo sejo, ker je imela druge obveznosti, ampak moram pohvaliti tudi delo kolegov Unija za sredozemlje je pravzaprav del politične kontinuitete, ki izvira še iz barcelonskega procesa. Gre za neko evropsko logiko, ki smo jo takrat vzpostavili in ki jo sedaj samo nadaljujemo. Drugo načelo. V zadnjih tednih smo bili priča številnim težavam dejstvo je, da ta proces ne sme postati talec razlogov. ki jih izpostavljajo nekateri partnerji, ki so med seboj v sporu. Ogromno obsežnih projektov je treba izpeljati, tako gospodarskih kot izobraževalnih kot socialnih. Spodbujati je treba mir, Unija za sredozemlje pa ni bila vzpostavljena izključno v ta namen. Mirovni proces bo treba seveda speljati v tem okviru, zato je treba storiti vse v naši moči. Vzpostaviti je treba te projekte, ki sem jih preomenjal. Tretje načelo. Kar zadeva sam postopek odločanja, unije za sredozemlje. Tu bo treba unesti veliko mero demokratičnosti in preglednosti. Unija bo morala sprejeti dobre politične odločitve, nekatere smo sprejeli že ta vikend. Mislim, da bi tudi naš parlament moral imeti možnost nadzirati delovanje Unije za sredozemlje. Potem pa je tu še eno vprašanje, ki bo povezano ne samo z našim delom, temveč tudi z naslednjo finančno perspektivo in to zadevo bodo omenjali tudi na vrhu junija. Gre za finančna sredstva. Zavedati se moramo, da je Evropa v tem trenutku precej oddaljena od določenih finančnih partnerjev ali investicijskih partnerjev na jugu. Če ne bomo zagotovili dovolj finančnih sredstev za projekte v okviru Unije za sredozemlje, potem se bomo morali soočiti s številnimi težavami. To so torej ta štiri načela, okoli katerih sem oblikoval to poročilo omenil sem tudi tri sporočila, ki jih je treba posredovati, ko bomo spostavljali to unijo za sredozemlje. Prvi vidik se nanaša na institucije. Unija za sredozemlje mora imeti demokratično legitimnost. Le ta mora biti zagotovljena. Parlamentarna skupščina Euromeda ima sedaj na voljo svoj sekretarjat in skupaj z Evropskim parlamentom bomo morali sodelovati. Poleg tega bo treba v delo vključiti tudi nacionalne parlamente, generalni sekretar in tudi namestniki generalnega sekretarja bodo vključeni v celoten postopek. Ugotovili smo, da bo treba zagotoviti ustrezna finančna sredstva tudi generalnemu sekretarjatu, da bo leta lahko oblikoval politike in združeval ljudi v okviru posameznih projektov. Poleg tega je treba priključiti k delu tudi organizacije civilne družbe in skupščine v tistih regijah, kjer delujemo. To so te glavne zahteve. Poleg tega pa se pojavljajo tudi zahteve po veliko večji jasnosti glede same strukture unije za sredozemlje in glede samega sodelovanja z Evropsko komisijo. Šest projektov je bilo sprejetih na začetku. Teh šest projektov smo že začeli izvajati, so projekti v skupnem interesu. Čim hitreje pa je treba oblikovati tudi druge izobraževalne projekte, projekte za izmenjavo študentov, potem kulturne projekte. Poleg tega pa bi se morali veliko bolj zanimati tudi za kmetijska vprašanja, veliko bolj kot smo se to do sedaj. Opredeliti je treba tudi področje delovanja Unije za sredozemlje, ko gre za kmetijska vprašanja. Institucionalni vidik je najbolj nujen. Tu je treba stvari bolj opredeliti sedaj z Lizbonsko pogodbo in z novim proračunom. Lahko storimo več, vodje držav in vlad morajo junija potrditi finančna sredstva. Do leta 2013 smo predvideli določena finančna sredstva za Unijo za sredozemlje, vendar ta finančna sredstva ne bi smela prihajati izključno iz sosedske politike. Poleg tega je poleg tega treba sprejemati tudi ustaljeno načelo, ki smo ga uporabljali pri številnih dolgoročnih politikah. Že sedaj pa se je treba pogovoriti o obdobju od leta 2014 do 2012. Nujno potrebujemo finančna sredstva. Poleg tega se moramo pogovoriti tudi z eh, Evrosredozemsko banko, Treba je storiti več tudi zato, da bomo zavarovali vse naložbe. Konec koncev pa bo treba sprejeti tudi ustrezne odločitve glede financiranja. Bom počasi zaključil, kaj ti ura je že pozna. To poročilo bi moralo biti poročilo Evropskega parlamenta, zato sem poročilo zapisal na zelo odprt način. Hvala lepa za vsa mnenja, ki ste mi jih do sedaj posredovali, tudi odbor ITRE in drugi odbori. V prihodnem tednu bom še sprejemal predloge sprememb. Če imate kakršne koli pripombe, so le te dobrodošle. Vendar morate upoštevati tudi to, da je poročilo omejenega obsega. Torej, v prihodnosti se bomo še vrnili na to temo in hvala vsem, ki boste prispevali k oblikovanju skupnega stolišča. Hvala lepa. Seznam govornikov je predvsej dolg, zato vas res prosim, da se omejite na minuto do dve minuti. Kolega Milan Mon. Gracias, presidente. Hvala, predsedujoči. Hvala gospodu Pejonu in uh, čestitke ne samo za poročilo, ampak tudi za obrazložitev. Tudi mene zanima evromediteranski prostor in upam, da ne bomo več ovirali barcelonskega procesa zaradi notranjih sporov. Nekaj kratkih praktičnih točk bi izpostavil. Gospod Pejon, ko govorimo o obrazložitvenim, ali je to sporočilo, ki bi ga morali poslati na vrh, da si da se ne bi posvečali vprašanju preseljevanja. Mislim, da nas to mora zadevati in ni prav, da pravimo, da nas dosedaj bolj skrbi varnost. Vemo, kakšne so kakšna so pogajanja z Marokom, Turčijo in pa Alžirijo o vračanju oseb. Nobeden izmed teh uh, pogajanj ni bilo zaključeno, imamo pa z, uh, takšen dogovor z Pakistanom in Rusijo. In pa še neka tema v drugem odstavku se omenja človekove pravice in pa temeljne svoboščine. Govori se o demokraciji, ki naj bi bila bistvenega pomena. Osmi člen pa ustraja pri prijateljskih odnosih z sosedskimi državami. Zato bi morali poveti, da mora, povedati, da morajo biti te države os takšnega dialoga. Obstaja pa tudi drugi vidiki. Dobro vodenje, globalni izzivi. Če bomo govorili samo o eni osrednji osi, potem to pomeni poenostavitev. In pa deseti člen, ne vem, če bi bila primerna oseb, eh, beseda harmonizirati odnose v kmetijstvu. Moramo poslati sporočilo, da potrebujemo minimalne skupne socialne, zdravstvene in pa okoljske standarde, ko gre za kmetijske proizvode. Hvala lepa. Gospa Kopa, vem, da ste vi zelo dobri, ko gre za sinteze. Hvala lepa, predsedujoči. Zahvaljujem se kolegu Pejonu za njegovo mnenje poročilo Napoletano je bilo zapisano v luči poskusa, da bi ponovno zagnali barcelonski proces. Še nekaj besed o predlogu sprememb. Po invaziji v Gazi smo kot uh, skupina SD obsodili ta napad in povedali smo, da bi Unija za sredozemlje morala biti uh, dejavnik za spodbujanje dialoga, demokracije in miru v bližnjem vzhodu. Zato je nujno, da v tretjem ostavku ta poziv ponovimo. Vsi poznamo težave, ki obstajajo pri tem, da bi ponovno zagnali miroljubni proces in da bi se sprte strani vrnile za pogalsko mizo. Mislim, da bi morali ponovno izraziti našo podporo temu miroljubnemu procesu. Potem drugič, zelo previdni moramo, ko gre za vprašanje enakosti spolov. Če se spomnite, v Marakešu je potekalo drugo zasedanje o vprašanju krepitve vlog žensk v družbi. Vsi ministri morajo se zauzeti za to vrstno enakost tako na papirju, kakor tudi v resnici. Moramo spodbujati s projekti tudi žensko podjetništvo in pa ulogo žensk v javni administraciji. Povedati bi morali tudi naslednje. Izraziti bi morali naše nezadovoljstvo s pričo mm, majhne stopnje doseženega napredka, ko gre za unijo za sredozemlje. Moramo podariti tudi pomen okoljskih programov, naprimer čiščenje sredozemlja kot del strategije Evropa 2020. Podariti moramo tudi vlogo obnovljivih virov. Dve konference organizira tudi Evropska investicijska banka in pa špansko predsedstvo. Eno bo potekalo naslednje v maju o sredozemskem načrtu za sončno energijo. Hvala lepa. Kolega. Hvala lepa. Gospod Mavro Nikolas. Je prav tako? Hvala, predsedujoči. Tudi sam bi želel izraziti podporo poročilu. Strinjam se s tem, kar je bilo povedanega o Uniji za sredozemlje. Gre za poskus ponovno zagnati proces iz Barcelone. Zato je pomembno tudi to, da imamo dovolj sredstev. In uh, o tem se bodo pogovarjali šefi vlad in držav. Tako da ne bomo imeli. Tako da ne bo celoten proces ostal brez sape. Ena izmed najpomembnejših točk v poročilu je vprašanje priseljevanja, to je zasi pomembno za južne države Evropske unije, za države okrog sredozemlja. Moramo, spomni, moramo imeti v mislih to, da gre za veliko število prebivalstva na drugi strani sredozemlja. Obstajajo problematična območja okrog sredozemskega morja, eh, zlasti na vzhodu in pa na bližnjem vzhodu biti moramo strogi, ko gre za potrebo po spodbojanju dialoga. tako da bi dosegli napredek pri iskanju rešitve za bližnjevzhodni konflikt. Mislim, da je to dobro besedilo. Povedati moramo, da moramo nuditi podporo vladam, ki so sestavni del celotnega procesa moramo nuditi tudi gospodarsko podporo. Objols. Hvala lepa. Gospod Obiols, lepo prosim, držite se predvidenega časa, kajti sicer bomo morali skrajševati čas na koncu. Hvala lepa. Škoda je, da pod takšnimi pogoji razpravljamo o tem poročilu. To je eden izmed najpomembnejših vidikov evropske zunanje politike. Je izmed, to je ena izmed petih ali šestih prednostnih nalog. Kar se tiče potencijalnih grožen, pa je to glavna prednostna naloga. Zato bi morali prositi predsedujočega, da naj takšne razprave predvidi takrat, ko bomo imeli več časa za razpravo tri točke. Najprej strinjam se z vsebino osnutka poročila, ki ga je predložil gospod Pejo. Poročilo je zelo jasno, logično in bo dober, dobra podlaga za nadaljne delo. V glavnem se strinjam z vsebino. Drugič, omeniti bi morali konflikt na Bližnjem vzhodu. Eh, omenja se naprimer 11. september. In v obrazložitvi bi morali zapisati, bi se morali izogniti temu, da bi rekli, šele ko bomo dosegli eh, napredek, bomo se pogovarjali o možnih rešitev, rešitvah za bližnji vzhod. Če govorimo o Uniji za sredozemlje, bi to lahko pomagalo pri ponovnem zagonu pogajanj v bolj pozitivnem vzdušju. In to bi lahko rešilo bližnjo-shodno krizo. No, e, potem bom pa točko o tretji točki razpravljal z gospodom Petijonom. Verjetno meni bolj žal kot vam, ker vam moram vzeti besedo. Eh, ningún tipo de reacción negativa cuando se me dice que no hable, al contrario, se lo agradezco sinceramente. Eh, nimam nič proti, pač ustavili ste me in hvala lepa. Kolegi, bo še čas za razpravo takrat, ko bodo predstavljeni predlogi sprememb in tudi o samih predlogih sprememb bo potekala razprava. Torej 27. april za razpravo časa bo torej še gospod Angorakis. Eh, Hvala lepa, predsedujoči. Najprej imate prav, biti moramo hitri. Mislim, da je tudi poraševalec porabil veliko časa na začetku. No, kakšne so moje pripombe? Ko govorimo o besedilu, kot je to, moramo pogledati tudi drugo plat medalje obstajajo tudi obstajajo vlade, ampak razmišljati moramo tudi o parlamentih. To je zelo zanimivo v luči euro-mediteranskega sodelovanja. Gre za neke vrste poziv k orožju. Barcelonski proces je bil ustavljen in sedaj pravimo, da je to zadnji, zadnja možnost, da rešimo unijo za sredozemlje. E, tukaj se uporablja nek e, čuden ton, ali je situacija res tako slaba, ali gre resnično za zadnjo možnost. razvijamo nove kriterije, nova merila. Mislim, da moramo na bolj poglobljen način si ogledati vse skupaj. Gospodarski vidik je prav tako pomemben kot politični vidik. E- Hvala lepa. Beseda dobi gospa Džanako. Zaključil pa bo kolega Hagi Georgiju. Hvala lepa. Jasno je, da to poročilo je izredno pomembno. Imeti bi morali več časa za razpravo o tem. Sama bom kratka. Dejstvo je, da smo se osredotočali na človekove pravice in demokracijo ko govorimo o evromediteranskem procesu. Drugič, sistem je bil depolitiziran in to bo spodbudilo demokratične sile, da naj združijo moči z nami. Evropa ni tisti kulturni svetilnik, kot je bila nekoč. Včasih so severno, severnoafriške države vedno jemale Evropo za zgled. To se mora spremeniti, vsi moramo biti enakopravni. Ne glede na to, ali gre za vprašanje človekov pravic ali za vprašanje enakost, eh, enakosti spolov. Zahvaljujem se poročevalcu za upravljeno delo. Menim pa, da bi morali imeti posebno poglavje o enakosti spolov in o vlogi žensk. Kako bomo pomagali pri reševanju bližnjevzhodnega problema? Mislim, da moramo tukaj poskrbeti za nekaj, kar bo prispevalo k temu. Poleg tega pa se spohne omenja Balkan obstajajo države, ki so članice EMPE, pa smo jih tukaj izpustili in te, to bom skušala opraviti v predlogi spremen. Gospod Hagi Georgiju. Hvala lepa. Težko razumem, kako bi se naj EMPA izognila političnim vprašanjem. Zdi se mi, da ne govorimo neposredno o političnih eh, problemih. Omenjena je bila uloga Turčije. Eh, bilo je veliko srečanj med eh, Sarkozijem in Partoganom, turškim premijem. In eh, dobro bi bilo, če bi vedeli, kakšen je razvoj eh, tega odnosa. In potem zanima me tudi enakosti, enak, tema enakosti spolov. To mora biti sestavni del Unije za sredozemlje. To je ena izmed glavnih tem iz najrazličnejših razlogov. In pa še zadnja točka za zaključek. Vemo, da države severnega in pa vzhodnega Mediterana pričakujejo od Evrope finančno podporo za to, da bi usposabljale policijo, ki bi nadzorovala priseljenske tokove. Ali je tukaj bil dosežen napredek? Besedo dobi poročevalec, gospod Pejon, beseda je vaša. Kolegice in kolegi, najlepša hvala za vse te pripombe. Tudi sam nekoliko obžalujem, gospod predsedujoči, da smo to temo obravnavali tako pozno. Bi se pa rad zahvalil vsem kolegom, ki so omenjali odnose z Magrebom, tudi sam način delovanja Unije. Vseeno pa se mi zdi, da je ta tema zelo pomembna in ni dober znak, da jo obravnavamo tako na hitro. Se opravičujem tistim kolegom, ki so menili, da sem bil na začetku predolg. Če bi vedel, da bo zaradi tega vam skrajšan čas za govor, bi bil krajši. Kakorkoli že. Unija za sredozemlje je nekaj novega. Ne bo nadomestila vseh politik Evropske unije ki jih imamo za države na jugu. Unija za sredozemlje ne bo reševala vseh problemov. Če se bomo unije lotili na tak način, potem bomo unijo za sredozemlje že vnaprej obsodili na propad. Evropska oziroma unija za sredozemlje se trenutno ukvarja s šestimi projekti. Če bomo od unije za sredozemlje zahtevali, da rešuje vprašanja, ki jih morajo rešiti druge instance v Evropski uniji, potem to ne bo dobro. Mislim, da bi morali, tako kot smo to storili pri Evropske skupnosti za premog in jeklo, opredeliti zelo konkretne projekte tudi pri Uniji za sredozemlje. Mislim, da bi se tudi izraelci in palestinci lahko dogovorili o konkretnih projektih. Če teh zadev ne bomo jasno opredelili, potem bomo Unijo za sredozemlje obsodili na propad. Mislim, da bi morali biti res zelo previdni, ko bomo opredeljevali svoje stališče. Ne moremo odpirati razprav na vseh možnih frontah. Imamo določene izkušnje tudi iz zadnjih dveh let. Če bomo želeli še enkrat vse takoj rešiti, bomo zašli v slepo ulico ponovno, ravno v trenutku, ko smo našli nek izhod, tudi ko gre za odnose s Turčijo. Mislim, da ne smemo na novo postavljati ovir tam, kjer smo jih komaj odpravili. Mislim, da se v tem poročilu nisem želel izogniti vprašanju priseljevanja. Je pa res, da ne moremo odnosov z državami na jugu sredozemlja omejevati izključno na to vprašanje oziroma razprav o drugih temah pogojevati s tem elementom. Tu ne gre izključno za priseljevanje. Poleg tega pa je nedvomno treba razširiti tudi pogovore o človekovih pravicah. Verjetno nad tem niste presenečeni. Seveda pa se vsi zavedamo, da so človekove pravice bistvenega pomena, vendar ne more biti ta tema edina, in izključna tema, s katero se bo Unija za sredozemlje ukvarjala. Poskrbeti je treba tudi za kulturna vprašanja, za vprašanje izobraževanja in tako naprej. V celoti se strinjam s tem, da je treba veliko več povedati o enakopravnosti med ženskami in moškimi. Tu ne izvajamo sosedske politike, pri kateri lahko svojo pomoč pogojujemo z določenimi stvarmi. V Uniji za sredozemlje ne bomo stvari pogojevali, rekli bomo samo, da smo pripravljeni razvijati določeno politiko, vendar tu ne moremo več uporabljati nobenega pogojevanja. Na to morate biti pozorni. Seveda pa bomo morali pokazati tudi svojo pripravljenost za sodelovanje. Unija za sredozemlje mora prispevati tudi k doseganju miru na Bližnjem vzhodu. Gotovo bomo tudi kje druge v bližnjih državah morali poskrbeti za to, da se vzpostavi mir. Bistveno pa je, da najdemo neko stališče, s pomočjo katerega bomo dovolj jasno izrazili svoje mnenje. Ne smemo pa v njih za sredozemlje naložiti pristojnosti ali jo obremeniti z nalogami, ki niso v njeni pristojnosti. Res je, da moram v tem poročilu veliko bolj jasno opredeliti tudi to, kaj sem omenil v mislih, ko omenjam kmetijsko področje, mislim, da moramo naše sodelovanje zastaviti na tak način, da ne bo prišlo do neuspeha. O vsem tem bomo govorili zagotovo še v prihodnih tednih. Hvala. Hvala lepa, poročevalec. Rok za vložitev 24. marec do 12. Hvala lepa. Ah ouais.